Dear colleagues, dragi kolegi, probably, I think that we can start. Mislim, da lahko začnemo z glasovanjem. Če kolega ne spomnim, da bomo glasovali elektronsko danes. Prvo glasovanje se nanaša na sedmo točko. Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila. Enkrat bomo glasovali. Začnimo. Everybody had voted. Ste vsi glasovali? Ne. We have to wait one colleague. Ms. Kadenga. Še enega poslanca čakamo. Ok. No? Ok, if everybody. Ja. Če ste vsi oddali svoje glasove, s tem tudi zaključujemo z glasovanjem. Sprejeto. Now we can go on. Uh, Nekaj uh... pomeni, da gremo lahko naprej na drugo glasovanje. Gre za izbruh virusa Zika. Glasujmo. The vote is closed. Glasovanje je konec. Soglasno, sprejeto. Okay, now we can start. Prav. Zdaj pa lahko začnemo z razpravami. Osnutek eh, predloga za resolucijo za obvezne navedbe države izvora ali kraja porekla za nekatere, živale, za nekatere živila. Gre za deveto točko na našem dnevnem redu, kar takoj bomo začeli. Glenis eh, Vilmoc upravičeva, kada bi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred enim letom je ta parlament sprejel resolucijo, v kateri smo pozvali obvezno navedbo države izvora za vse meso in eh, predelno hrano. In Francija bo začela izvajati. To, to pozdravljamo te veliko rad naprej. Uh, sem pa razočarana, da komisija še vedno noče zagotoviti, da bi vsi potrošniki v EU imeli te informacije. S to resolucijo smo naredili en korak na, proti komisiji, na poti, sredi poti smo jih srečali in jih a, prosimo, da naj premislijo o tovrstnih označbah za. Um, mlečne proizvode in za nekatere mesne predelane proizvode. In menim, da proizvajalci zlahka dajo te informacije, nekateri jih dajo že zdaj prostovoljno in dokazi kažejo, da potrošniki menijo, da so zavedeni, če te informacije niso na voljo. Komisija bo gotovo trdila, da je vse skupaj predrago, to vedno trdijo, ampak glede eh, mlečnih proizvodov je komisija v lastnem poročilu je pisala, da je industrija pretiravala glede stroškov označevanja. Potrošniki pa prosto želijo vedeti, odkot prihaja njihova hrana. Iz različnih razlogov. Naprimer, dobro počutje živali ali iz razlogov okolja. Morda pa jim je preprosto bolj všeč jesti hrano, ki izvira blizu njihovega kraja domovanja. Tako da se mi ne zdi um, smiselno da imamo obvezne navedbe samo za nekatere vrste mesa. Za vse vrste mesa bi morali imeti o, oznako države izvora. Za konsko meso imamo to že tako in tako določeno, tako da zares ne razumemo, v čem je problem. V končni fazi gre za to, da potrošniki vedo, odkot prihaja njihova hrana, da zaupajo prehranjevalni verigi. Potrošnikom želimo dati to, kar želijo, imajo pravico, da imajo te informacije in mi moramo delati v tej smer. Skratka, da jim zagotovimo te informacije. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Jetelmaki. Ok, thanks. Will... Dobro, najlepša hvala. Zelo na kratko. Naj podarim, da je pravica da potrošniki izvejo državo izvora in kraj porekla za nekatere živila. Hrati pa se moramo zavedati, da bo to nekaj stalo tudi industrijo. Zato moramo paziti, da bo administrativno breme pravično razdeljeno, ne da bi pri tem izkrivljali konkurencom. Hkrati pa želim podariti tudi to, da vsaj po številkah, ki sem jih jaz videla sodeč, so stroški previsoki. Industrija se ne sme skrivati z kompleksnimi vrigami dobave, da ne vedo, odkot prihaja njihova roba in se potem samo odzivajo retroaktivno. tako in tako morajo vedeti, odkot prihaja hrana. Zdaj, če se kaj zgodi, je te informacije treba imeti. Skratka, želim, da komisija zagotovi, da bodo te navedbe postale obvezne. Hvala, gospod Bojle, ni gospa Rivasi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz pa bi komisiji postavila par vprašanj. Razumem točno, um, zakaj postopa kot postopa decembra 2013 je uh, sprejela uh, poročilo, kjer je zapisala, da mora biti jasna, eh, jasen izvor meza tudi v um, ehm, predeljeni hrani. Potem kasneje je sprejela še eno sporočilo, kjer je jasno povedala, da moramo imeti označbo uh, um, izvora tudi za mlečne proizvode. In vemo, da potrošniki želijo te informacije. In kaj je potem komisija naredila na podlagi vseh teh informacij? Nič. Skratka, čas je, da ukrepamo tudi zato, ker naj bi prioriteto dali mleko in pa mlečnim proizvodom, kot so mleko in eh, smetana in Eh, nekatere klobase. Pa, nekatere, pa povedali ste, da je vse skupaj izjemno drago. Ne, ni drago. V Franciji se celotna industrijska vriga strinja s tem, da to označuje. Vsi so zadovoljni s tem. Potrošniki, ker vejo, odkot kaj prihaja in proizvajalec, ker točno ve, odkot nabavlja. Tako da je zares krajni čas, da komisija ukrepa. Hkrati pa je treba iti dlje. Vem, da so to zahteve um, e-, e-, ekologov, ampak. Uh, obstaja peticija za označevanje tistih eh, živali, ki so bile hranjene z GSO-ji. Če pravimo, da je potrošnik eh, kralj, mora pač imeti tudi vse, informic, vse informacije, zakaj mu ne povemo, da eh, meso, mleko in tako naprej prihaja iz živali, ki so se hranile z GSO-ji. To je tudi neka pravica potrošnika, da se informirano odloči. Glede te peticije opažam, da je vedno bolj podpisana. In kot drugo, koliko CO2 je bilo porabljeno za proizvodnjo nekega proizvoda? Naprimer, krizi mleka. Mleko, ki prihaja iz Danske, je, ceneje, je cenejše kot pa mleko, ki ga proizvod, ko proizvedemo v Franciji. Zakaj? Zato, ker niso vključeni tudi stroški prevoza, skratka CO2 vse skupaj obrneno glavo. Krati smo zahtevali označbo za meso tistih živali, ki so klonirane. Trenutna uh, etiketa potrošnikom te možnosti ne dopušča. Tako da zares komisijo prosim, da ukrepa. Potrošniki to želijo, parlamentarci to želimo, komisija pa se skupaj blokira. Pa razložite zakaj. Najlepša hvala, gospod Pedicini. Allora, la, la gruppo... Hvala, gospod predsednik. Stališče naše skupine v zvezi s poročili, kjer je komisija preučila vprašanje obvezne navedbe kraja izvora, je zelo jasno mi menimo, da bi morali obvezno navesti država, državo izvora za enkrat, takšnega pravila še ni in to vpliva na kakovost uh, proizvodov in s tem tudi na zdravje potrošnikov. Potrošniki morajo točno vedeti, kaj se uporablja v katerih proizvodih, to pa lahko storimo samo z znakami na proizvodih. Vem, da čez noč neke rešitve ne bomo našli podjetjem in industriji moramo dati dovolj časa, da začnejo upoštevati te nove zahteve in da začne dajati na trg proizvode, ki bodo ustrezali tem zahtevam. Tako da smo v prehodni fazi. Nekateri trenutno že navajajo kraj eh, porekla, nekateri pa ne. Zagotoviti moramo, da tisti, ki so se odločili za navedbo kraja porekla, imajo nekaj od tega. Tisti, ki pa se odločijo, da ne bodo imeli tovrstnih navedb na svojih proizvodih, pa ne bi smeli um, niti omenjati kraja porekla na svoji embalaži. Zakaj smo se torej odločili regulirati te prostovoljne scheme? Trenutno evropska zakonodaja določa samo to, da lahko prostovoljno označujete kraj izvora, kraj porekla. Ampak nacionalni pristojni organi so tisti, ki so zadržani za izvanje tega načela. Nacionalni organi pa imajo tudi nekaj lastnega interesa v tem. Tako da me zanima, kaj počne komisija In kako, kakšna je situacija zunaj meja Evropske unije? Hvala, gospoda Selvinja ni. Tako da bomo začeli s Bonsoja. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, označitve izvora, to je stvar, o katerem govorimo že več let. Vse skupaj je povezano z uredbo o informacijah o živilih. Tukaj je kar nekaj kolegov, ki so sodelovali pri pogajanjih v prejšnjem mandatu in svet je uh, tukaj podprl te zahteve parlamenta o e, napisanem izvoru živil samo pod določenimi pogoji, namreč samo pod pogojem, da komisija pripravi oceno učinka za to. E, To je komisija tudi storila. Ampak sedaj imamo pred seboj resolucijo, ki od komisije zahteva ukrepe, ki jih komisija zavrača v svoji oceni učinka. Namreč očitno je politična volja drugačna. Ampak v tem primeru ni potrebno, da komisija pripravi oceno učinka. Tam je namreč ugotovila, da so stroški zato previsoki. Predvsem v poročilu o oznakah izvora pri mesu in predelanih mesnih izdelkih je komisija zavrnila takšno možnost označevanja, pa tudi v novejšem poročilu o mlečnih izdelkih, mleku in eh, označevanju drugih mesnin je komisija prišla do enega rezu, enakega rezultata, namreč, eh, da so stroški veliko višji kot koristi, pa tudi kot si to želijo poročeva, eh, potrošniki. Namreč potrošniki ne želijo plačati več denarja, zato da bo na izdelku označena država izvora. Prav zato komisija ni pripravila zakonodajnega predloga in to se nam zdi realistično in nam je tudi znano. Sedaj predlagamo novo resolucijo, ki je danes tudi pred nami. In tukaj pozivamo komisijo vsaj k temu, da bi pripravila označevanje države izvora pri lahko predelanih izdelkih. Komisija je namreč v svojem poročilu ugotovila, da, je, da so stroški označevanja višji, če je živilo bolj predelano torej za mleko je ta strošek nižji kot pa za predelane mlečne izdelke. Bolj ko so izdelki predelani, težje je določiti izvor posameznih sestavin. Ampak težavo predstavlja ta izraz rahlo predelani izdelki. To namreč ni dobro opredeljeno. Ne vemo, kakšna je razlika med nepredelanimi in predelanimi izdelki razpravljali smo o stopni predelave, kateri izdelki so torej rahlo predelani, kateri močno predelani in tako naprej. Že v pogajanjih o eh, uredbi za informacije o živilih smo govorili o tem in takrat smo se uh, dogovorili, kolegica Vilmot je tam tudi prisostovala, namreč ugotovili smo, da je nemogoče zapisati izvor predelanih uh, izdelkov in uh, težko je določiti, katere, kateri izdelki so rahlo predelani in kateri ne. Naprimer, klobasa ni rahlo predelan izdelek. V klobasah je veliko različnih sestavin in tam je veliko različnih korakov predelave. Poleg tega pa ni vsaka klobasa kar klobasa in zato je težko tukaj potegniti črto. Predlagam torej, da prosimo vse za opredelitev takšnih rahlo predelanih izdelkov. Tisti, ki so avtori tega predloga resolucije, no, tem se zahvaljujem za to, da ste omenili to, da potrebujemo opredelitev za rahlo predelane mles, mes, mesne in mlečne izdelke. Dobro je, da je to vključeno v besedilo. To je tudi vsebino eh, vprašanja za ustni odgovor. Šele takrat, ko bomo vedeli, ali lahko to opredelimo in kako to opredeliti, potem lahko razmišljamo in se odločamo o tem, ali je mogoče sprejeti zakonodajo na področju uh, izvora živil. Namreč, če tega ni mogoče opredeliti, potem ne moremo zahtevati uh, oznake izvora teh živil. Drug problem pa je tudi ta, da kolega tukaj ne čaka na odgovor komisije, ampak eh, komisijo pozivamo, da naj seveda poskusi to opredeliti, ampak vseeno zahtevamo navedbo izvora za predelane mlečne in mesne izdelke. No, prav zato mislim, da ni smiselno, da uložimo takšno resolucijo. Namreč takšna resolucija ni sorazmerna in prav zato tudi ne bom podpisala tega predloga, svoj podpis sem eh, preklicala. Vedno, ko gre za to temo, se zgodi enako, namreč, če kolegom niso všeč rezultati ocene učinka, ki jo pripravi komisija, potem se kolegi iz drugih frakcij preprosto odločijo, da je komisija ponaredila rezultate ali kaj podobnega. Tukaj moramo razumeti, kaj sploh želimo od komisije. Pozvali smo jo, da pripravi oceno učitka in moramo ji tudi zaupati. Sama ima strokovne službe v komisiji, kjer um, se ukvarjajo s tem. Če pa že vnaprej vemo, da to, kar bo pripravila komisija, ni veljavno, potem pa brez veze, da zapravljamo za to denar, da jih prosimo, da pripravijo takšno oceno učinka, če pa si mi želimo, da bodo rezultati takšni, kot jih mi želimo, ne glede na to, kaj bo povedala komisija. Morda je res, eh, da, bo, da bodo izdelki dražji, če, bodo, če bo na njih označena označen izvor mesa oziroma mleka in to je problematično. Zakaj? Zato, ker si potem ljudje tega ne bodo več mogli privoščiti. Poleg tega pa me jezi tudi to, da vedno govorite o tem škandalu konjskega mesa, ko govorite o izvoru mesa. Ampak to sploh ni povezano. Mislim, tudi če bi navedli državo izvora, bi lahko prišlo do tega eh, škandala. Namreč tam ni bilo zapisano, odkot prihaja konjsko meso, to v bistvu ni relevantno, kaj ne. označevanje živil eh, ne smemo zamešati z varnostjo živil. To je pomembno. Namreč eh, to je seveda pomembna tema tako za meso, kot tudi druga živila. Seveda pa obstajajo še posamezni nacionalni razlogi za določene odločbe. Države članice se zauzemajo vse bolj in bolj za svoje lastne prioritete in mislim, da v teh uh, zahtevah vidimo veliko nacionalnih eh, prioritet in nič drugega. Zato tega ne bom podprla. Hvala. Now, uh, najlepša hvala. Gospod Manjo. Hvala, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Podobno kot uh, kolegica Rivasi bi se želel naslediti na Evropsko komisijo. Prvo, kar je treba izpostaviti tukaj, in tudi zato upam, da bomo lahko podprli to resolucijo. Torej, prvo, kar gre izpostaviti, je to, da tri leta po aferi konsko meso, lazanje in tako naprej, še vedno. Nismo uspeli najti rešitve za 70 odstotkov evropskih potrošnikov, ki te informacije želijo. Sam sem tudi bil poročevalec glede goljufine področju hrane v prejšnjem sklicu parlamenta in takrat sem komisijo prosil, naj opravijo revizijo uredbe o a, informacijah za potrošnike, zato da bi a, zagotovili, da imamo navedbe kraja porekla v pripravljenih ide. V, do, decembra, do decembra 2013 je komisija predstavila samo poročilo, o tem, ali bi bilo primerno uh, uvesti to vrstno obveznost za, um, kraja porekla, za kraja porekla. In takrat je komisija navedla, da je to zelo drago za industrijo in za potrošnika. Torej, pomembno spostaviti, da je komisija ocenila, da bo to drago. Da bi cene lahko zrasle od 20 do 50 odstotkov v primerjavi s takratnimi cenami za pripravljene jedi. No, mislim, da je ključno pri tej aferi, pri, tem, pri tej zadevi točno to. Cena, stroški. Ogromno pritiskov je, saj in potem smo izpostavljeni pritiskom, čež da bo do stroški povišeni ne za potrošnike, ampak za industrijo. Ampak mislim, da je potrebno jasno povedati, da, je, da so pretiravali se temi številkami. Sledljivost. Uh, za sveže meso smo uvedli in cene niso ne vem kako zrasli. Od novembra 2012 do decembra 2013 so se zaradi uvedbe obveznega um, kraja porekla zvišale za ni cela sedem odstotkov za sveže meso in ni cela nič štiri odstotka so se zvišale cene za pripravljene jedi, kot so lazanje, kjer uporabljajo govedina. Tako da niti približno nismo dosegli teh povišen, ki jih je omenila komisija 20 do 30 odstotkov. Trenutni sistem prav tako ne deluje. Naš, naša potrošniška organizacija je ugotovila, da 54 odstotkov vseh pripravljenih jedi sploh ne omenja, kakšno meso je um, uporabljeno v proizvodi. To velja za perutnino, za mesne sendviče in tako naprej. Pač sploh ne piše, kakšno meso so uporabili komisija torej nekako omahuje, ne želi sprejeti nekakšnih sprememb in s to resolucijo želimo vršiti pritisk na komisijo, zato da imeli obvezno, obvezne navedbe za kraj porekla oziroma države zvora. To moramo uporabljati za mleko, mlečne proizvode in za druge vrste mesa. Francija trenutno preučuje, ali bi bilo prav sprejeti odlog za obvezno označevanje izvora mleka v predelanih proizvodih mislim, da je zares čas, skrajni čas, da začnemo ukrepati za to, da bi zavarovali uh, evropske državljane in državljanke. Dragi kolegi, še deset uh, poslancev se želi oglasiti tako, bi, da bi želel prositi, nas, da ste kar se da kratki. Gospa Grostet, ja, najlepše hvala, gospod predsedujoči res je, da imamo tudi raziskave Eurobarometra, ki jih omenja tudi to besedilo, ki jasno kažejo, da potrošniki zres želijo te informacije, pa želijo vedeti, odkot izhaja živilo, ki je na njihovem krožniku. Označevanje porekla se mi zdi pomembno. To se mi zdi pomembno, zato ker v lahko diferenciranem proizvode lahko na ta način nekako oglašujemo uh, nek proizvod tudi na, podro, tudi na podlagi uh, porekla. Stroške omenjajo vsi. Uh, označevanje porekla je prostovoljno in zaradi tega bodo nastali stroški. Nekateri proizvodi bodo dražji kot drugi. Če je označevanje porekla obvezno, bodo imeli vsi enake stroške. Vsi bodo te stroške morali nositi na enak način in nobenih razlik več ne bi bilo. Glede stroškov pa vidim, da obstajajo raziskave, ki so posem različne. Nekateri pravijo, da je komisija pretiravala stroški. Jaz bi zares prosila komisijo, da se še enkrat revidira, preuči to vprašanje. Eh, na zelo natančen način pove točno, pri čem smo. Preprosto preveč eh, razhajen opažam v teh študijah, kako ne vemo sploh, eh, katerim rezultatom katerih študij lahko zaupamo. Zato sem želela predlagati tudi amadma se kolegico Dulaje na to temo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vitema. Yes, thank you very much. Ja, najlepša hvala. Par vprašanj imam tudi sam v zvezi s to resolucijo. Prvo kot prvo, in to je omenila gospa Somr že. Tako sploh najti jasno definicijo, kakšna je razlika med rah, rahlo predeljeno hrano in zelo predeljeno hrano. Na to vprašanje moramo odgovoriti še a, preden začnemo razmišljati o obvezni a, navedbi porekla. Prav tako pa moramo premisliti o tem, kaj žel, zares želijo potrošniki. Potrošniki najprej zanima cena, potem okus, potem eh, koliko časa bo trajal proizvod in na zadnjem mestu kraj porekla. Zelo eh, lahko tule sprejemamo novo zakonodajo, ampak pogosto sploh ne pomislimo na to, kako eh, naj proizvajalci sploh pokrijejo svoje stroške zaradi teh upravnih bremen. To se moramo sredotočiti. Zakaj želimo imeti navedbo države izvora. Mi sprejemamo zakonodaje za celotno Evropsko unijo. Zakaj bi potem morali navajati, iz katere države članice prihaja nek proizvod? Morda bi bilo dovolj, da imamo oznako EU ali pa ne EU in to bi bilo dovolj, ne pa da same države članice. Dobro, zdaj tudi zapiram ta govorniški seznam, če ne bomo imena kar dodajali, gospod Field. Najlepša hvala, strinjam se s prvimi govorniki. Ampak nekdo je povedal, da ne razume tega problema. Sam pa lahko to obrnem na glavo. In potrošniki to želijo, nekatera podjetja to že navajajo, to lahko navajajo prostovoljno, če želijo, kar pomeni, da tisti, ki to želijo, lahko to navajajo, tisti, ki pa ne želijo za to plačevati, pa jim ni treba. Če bi vsi potrošniki to želeli, v tej meri bi to imeli vsi. To ni za neka napredna znanost navedli ste dobrobit živali, dobro počute živali in pa okoljski razlogi. No, ne vem, ampak zadnjič, ko sem preveril, je naš odbor sprejemal pravila za enotni trg z enotnimi standardi. Ne vem, če uh, ste si že odrekli temu cilju, sam, ne, sam nisem pripravljen se temu odreči. In potem ne nazadnje, želite tudi oznako za državo izvora to gre v, is, v isto smer, kot pa to postavljanje meja na novo Evropski uniji. Pravzaprav bomo z novo zakonodajo postavljali nove meje. Zdaj imamo pravzaprav Evropo regiji in zakaj ne bi potem navajali regije, ne pa države članice. Nekateri boste rekli, da je to nemogoče, neizvedljivo, nerelevantno. Ampak veste kaj? Tudi vaš predlog je tak. Nepraktičen je, nerelevanten in zelo verjetno tudi nemogoč. Much, euh, Hvala, gospod Tornano. Merci, Hvala, gospod predsednik. Eh, pred enim letom je komisija glede goljofivih označb povedala in citiram, označevanje živil ne sme navajati potrošnika na zmoto glede države izvora oziroma kraja porekla. Način proizvodnje, glede načina proizvodnje tega živila. Na ta način je, pač, eh, so to vrstne informacije izjemno podebne, pomembne za potrošnike. Ob, obvezno označevanje porekla predelanih proizvodov je del dolge razprave, ki se je začela pred tremi leti um, z afero konskega mesa. Ampak jasno je, da javno mnenje se ne strinja s mnenjem, da bi bilo predrago označevati poreklo mesa. Res pa je, da je bilo interesu nekaterih podjetij, da pretiravajo glede teh stroškov. Prav tako me zelo zanima, zakaj bi večja transparentnost transparentnost glede kraja izvora mesa ogrozila konkurenco in a, trgovinske izmenjave v Evropski uniji. Ne, menim, da so te informacije potrebne za promocijo kakovosti in morda to nekoga moti. To vprašanje je treba postaviti. Thank you very much, Mr. Dorfman. Hvala, gospod Dorfman. Ja, ich denke, wir haben... Najlepša hvala. V Evropi imamo izdelke, kjer piše, odkot prihajajo in tam je potem jasno, odkot prihajajo. V tem primeru imamo, uh, potem pa imamo to možnost, da se prostovoljno navaja država izvora. Smiselno bi bilo, da bi imeli bolj določena pravila za izboljšanje tega opcionalnega navajanja držav in tudi glede tega, kako se to preverja. No, potem pa imamo druga živila, kjer tega navajanja izvora ni. Zakaj ne pustimo našim potrošnikom, da se odločijo? Zakaj jim moramo mi povedati, kaj naj storijo? To namreč nima nobene veze z varnostjo živil. Vprašanje, ali je neki izdelek proizveden v Avstriji, Italiji, Franciji in na švedskem, to ni povezano z varnostjo živali, eh, živil. Namreč, če živila proizvedena v državah Evropske unije niso varna, potem je to čisto druga težava. Dobro bi bilo torej, da pustimo odločitev našim potrošnikom. Če obstajajo izdelki, kjer je torej eh, prostovoljno označevanje, so potem izdelki, ki imajo označen izvor države, dražji. Ampak, eh, gospe in gospodje, nimajo vsi naši državljani takšnih plač, kot jih imamo mi v parlamentu. To včasih pozabljamo. Še vedno obstajajo potrošniki, ki morajo dobro premisliti, kaj bodo kupili. In to, da bi mi rekli, naj bodo pač vsa živila dražja, zato da bomo dosegli naše politične cilje, morda ni smiselno. Ali ne bi bilo bolj pametno, da okrepimo to prostovoljno navajanje izvora živil. V primeru, da potrošniki to želijo, potem bodo vsi zapisali, odkot prihaja živilo, ker si želijo prodaje, kaj ne? Pa še nekaj. Če bi pri vseh jogurtih, mlekih in sirih pisalo, odkot prihajajo, potem to ne bi pomenilo, da bi imeli večjo porabo, večjo kupovanje. Mislim, da bo tržišče ostalo enako, poraba bo ostala enaka. Če neka država misli, da bodo potem več prodajali, potem to res dvomim. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gilera Garcia. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, tudi sam sem želela povedati svoje stališče v zvezi s tem vprašanjem. Podatki, s katerimi razpolagam jaz in statistični podatki, s katerimi, s katerimi razpolagam jaz, pravijo, da potrošnik pazi na poreklo svežega mesa. Ne pa pri predelanem mesu. Bolj mu je pomemben tam recept, inovativnost in kreativnost pri pridelanem mesu. Pozitivno potrošnik glede na to, da bi tudi na predelanemu mesu navajali kraj izvora, ampak ne tak, v takšni meri kot pri svežem mesu. To so podatki, ki jih imam. Mislim pa, da se na ta argument varnosti in kakovosti ne moramo sklicovati, zato da bi uh, Eh, branili to stališče, da potrebujemo navedbo kraja porekla v predeljenih proizvodov. To preprosto ne drži. To pravzaprav pomeni, da pod vprašaj postavljate različne um, industrijske in prehranjevalne vrige, ki jih imamo v različnih državah članicah Evropske unije. To zame ni veljaven argument. In sicer, da bomo ta na ta način zagotavljali višjo stopno varnosti to ni veljaven argument po našem mnenju. Saj bi na ta način pod vprašanje postavili vse sisteme različnih držav članic. Res je, da so stroški eh, kar visoki, tako za industrijo kot za potrošnike in to moramo obaščevati. Prav tako je treba upoštevati zdravje, okolje in um, gmotno stanje potrošnikov, konec koncev. Meni se ta ukrep zdi protekcionističen, nek ukrep, ki vodi v eh, neko ponovno nacionalizacijo industrije. Potrošniki na to gledajo pozitivno, vse skupaj je trenutno prostovoljno in v čem je problem? Vse lahko uporabljajo to, če želijo. To je po, našem, po mojem mnenju protekcionističen ukrep. Komisiji pa želim povedati sledeče. Svetovna trgovinska organizacija je že a, povedala, da je sistem kul v, v ZDA nezakonit. In ta sistem kul je pač bil sprejet za označevanje porekla mesa. In Svetovna trgovinska organizacija ga je označila kot neskladnega se predpisi STO. ZDA so potem umaknile ta sistem, tako da to sem želela omeniti, tako da bomo upoštevali zares vse vidike tega vprašanja. STO pogosto spremlja, sprejema odločitve, ki mi niso všeč, ampak ta o razdeliti sistem okolj za dame je bil všeč. Če se skupaj prostovoljno, zdaj zares ne razumem, zakaj bi morali um, narediti ta sistem obvezen. Zares ne razumem te inicijative. Hvala, gospa Kostinger. Najlepša hvala, predsedujoči. I think <laughs> Gospa Zomer dobro ve, kaj je, če ne deluje mikrofon. Ja, slišali smo različne prispevke kolegov in prav zato uh, sem želela še enkrat povedati, kako je z obvezujočim navedbami izvora živil. Gre namreč tudi za transparentnost. Mnogo potrošnikov se odloča za nakup eh, izdelkov živalskega izvora, če so ti proizvedeni v njihovi regiji ali pa če imajo visoke standarde za zaščito in spoštovanje pravic živali. Tudi to so pomembni aspekti in naši kmetije morajo izpolniti veliko različne papirologije, da lahko proizvajajo živila. Ko pa žival zapusti kmetijo, se kmalo izgubi sled za njo. Govorimo o približno 140 eh, tisoč tonah mesa, pri katerih pogosto pride tudi do zlorab. Predvsem, ko je na embalaži zapisano, odkot prihaja meso ali pa če je z nekakšnimi barvami navedeno, odkot prihaja, potem potrošniki to tudi verjamejo, kljub temu, da temu morda vedno ni tako. Zelo dobro bi bilo torej, če si ogledamo, kako je s tem, pa tudi kako je z jajci in jajčnimi izdelki. V Evropski uniji imamo namreč visoke standarde za zaščito živali, ampak jajca se pogosto uvažajo v, iz Turčije in Ukrajine. Potem pa se ta jajca najdejo v različnih eh, pekovskih izdelkih, različnih eh, testeninah in tako naprej. In to potem ni sledljivo, to je problematično. Pa še nekaj bi rada izpostavila. V Evropi se veliko razpravlja o trgovinskem sporazumu z ZDA. In predvsem, ko govorimo o uvozih iz tretjih držav, potem nimamo nobenega postopka sledljivosti za te izdelke. Potem se zgodi, da zelo ugodni eh, izdelki, ugodna živila pristanejo v naših trgovinah in prav zato bi bilo dobro, če bi imeli strožja pravila ter boljšo sledljivost ter obvezujoče navajanje države izvora. To bi bilo zelo dobro. Hvala. Hvala lepa señora presidenta bueno yo para empezar me gustaría. cene so zares lahko a, problem tega ne zanikam to vrstne oznake bi lahko povišale stroške s tem se strinjam tisti ki proizvaja meso, lahko pač to vključi v ceno in potem potrošnik vidi, koliko je pripravljen plačati. Torej, to je velik problem, više cene, je pa tudi komisija izvedla študijo glede cen in zanima me, če obstajajo tudi drugi razlogi, zakaj ne bi vsi proizvajalci povedali, odkot prihajajo njihovi proizvodi. Menim pa, to, da tudi, menim pa, da je to tudi povezano s uh, zdravjem. Pa še nekaj ne dodam. 70 odstotkov potrošnikov to želi, te informacije. Tako da so kakršnikoli drugi razlogi in argumenti odveč. Tiste, tista podjetja, ki ciljajo na tiste bolj kakovostne proizvode, te proizvode že tako in tako označujejo primerna, tako da mislim, da je ta resolucija dobra in dobra priložnost je to tudi, da premislimo o tem, kakšne informacije naj ustavljamo, dodajemo na etikete. In mislim, da bi morali te zahteve veljati tako za proizvode EU-ja, kot za proizvode zunaj EU-ja. Hvala, gospa Šujca. Hvala vam lepo. Hvala lepa. Ja, danes spremljam to razpravo in vidim, kako močno se naše stališča razhajajo znotraj iste skupine, razmišljamo tako različno. No, rada bi rekla, da tu zastopamo naše državljane in moramo se odzvati na potrebe državljanov in potrošnikov. Kaj želijo imeti? Vidimo, da imamo nekaj študij in te študije so zelo raznolike. Tako da ne moram kar naslepo verjeti tem študijam in to uporabljati, ne da bi še enkrat pomislila na vse preiskave. Komisija mora izvesti raziskave, da bi videli, koliko označa porekla vpliva na ceno izdelkov. Eurobarometer ima eno študijo, to je dejstvo. Potrošniki bi radi vedeli, odkot prihaja izdelek. To določajo te študije. Potem imamo prostovoljno značanje, imamo obvezno značanje. No, sama bi podprla tiste, ki želijo, da komisija še enkrat izvede raziskavo, da bi res vedeli, kaj želijo državljani. Ker ti nekdo je rekel, ja, mi ne bomo sprejeli politične odločitve. No, sama tu ne bi sprejemala političnih odločitev, tu želi sprejemati odločitev, ki bo odražala želje državljanov. Ampak te želje moramo prepoznati. Rada bi podarila preglednost. In pri tej temi je zelo veliko eh, razlik pri proizvodnji na vzhodu in zahodu. Upamo, da bomo kmalo obravnali tudi to temo, tako da bi tudi to preučili. Torej, mislim, da državljani eh, hočejo vedeti, kakšno je poreklo, odkot prihaja, ampak mislim, da ni vse črno-belo. In zelo dobro bi bilo, če bi komisija še enkrat preučila to temo. Hvala. Hvala. Gospod Ek. Dankeschön, Herr. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi. Prostovoljno označevanje ni prijazno našim potrošnikom. Tukaj velja tudi eh, rek, zaupanje je dobro, ampak nadzor je še boljši. Namreč v zadnjih letih smo bili priča veliko živilskim skandalom meso in mlečni izdelki, ki jih uporabljamo kot sestavine v drugih živilih, bi morali biti prav tako označeni eh, po svojem izvoru. Namreč por, naši potrošniki imajo pravico do takšnih informacij. Komisija pa je obvezana eh, k temu, da nasprotuje goljufijam na tem področju in stroški tukaj niso pomembni. Poleg tega menim, da so tukaj previsoko ocenjeni takšni stroški. V Nemčiji imamo primer, naprimer podjetje Frosta, jasno kaže na to, da se da ugodno zapisati, eh, odkot prihajajo živila. 90 odstotkov eh, uporabnikov, ki so jih vprašali v neki anketi v Evropski uniji lani, eh, menijo, da je zelo pomembno, da je zapisano, odkot izvirajo njihova živila. To pomeni, da ne izpolnjujemo pričakovanj naših potrošnikov. Potrebujemo več transparentnosti pri živilih. Pomembno je, da imajo naši uporabniki in potrošniki vse informacije na voljo in da se lahko sami odločajo, ali bodo kupovali regionalne, nacionalne ali mednarodne izdelke nima, nima smisla, da tega ne vedo, da ne vedo, odkot njihova živila prihajajo. Označevanje izdelkov tudi pomaga pri prodaji regionalnih izdelkov. To pa uspodbuja majhna družinska podjetja, ki delujejo v regionalnih eh, območjih. Poleg tega bomo na tak način zmanjšali transport živih živali s tem pa tudi eh, zmanjšali izpuste, ki pri tem nastajajo. Obstaja torej veliko razlogov uprit obveznemu navajanju izvora živil. Mislim, da mora komisija prisluhniti našim potrošnikom in se ne orientirati toliko po željah industrije. Se je Hans Garcia. Hvala. Gospa Hans Garcia. Se je Hans. Gracias. Eh, yo creo que en este tema tenemos. Hvala. Pri tem vprašanju moramo ¿Este mejor? Sí. Digo que en este tema creo que mantenemos que mantener. Kot rečeno, pri tem vprašanju moramo zagotoviti neko ravnoteže. Ravnoteže med tem, kar želimo in kaj bi lahko dosegli. Po eni strani pač je treba vedeti, da neko živilo, če želimo poznati poreklo, ne vem zakaj sploh uvajamo to razliko med rahlo predelenim in zelo predelenim proizvodom. Te, tega ne razumem. Zakaj mora neka sveža klobasa um, pasti pod en režim, hrenovka pa pod drug režim? Zakaj si tu uvajamo to vrstne omejitve? Če že pač eh, gremo v to smer, pač moramo um, imeti en režim za vse. Ko imamo pač nek sistem geografskih zaščitenih navet, že tako in tako vemo, odkot prihaja kaj. Uh, živila, ki prihajajo iz to vrstnega območja, pač morajo imeti označbe v skladu z evropsko zakonodajo. Nima, nima pa smisla vključevati drugih proizvodov. Razumem, da želimo vedeti, če prihajajo proizvodi iz Evropske unije ali zunaj Evropske unije, ampak to uh, Dlje kot to pa tudi ne bi smeli iti sebi na ta način, zahtevali preveč informacij. Nekdo, na primer, ki um, dobavlja meso um, nekemu industrijskemu obratu, uh, oziroma nek industrijski obrat nikoli ne posnemo enega dobavitelja, ampak več dobaviteljev. Potem bo moral spremeniti dokumentacijo, proces, postopek predelave in tako naprej. Ni zadeva tako preprosta. In zakaj me ne zanima, če prihaja nek proizvod iz Ekvadora, iz Pakistana? Zanima me samo to, ali je bil proizveden v skladu s um, vsemi zahtevami. Torej, ta uh, omejitev bi morala biti uh, proizvodi v Evropski uniji ali pa tisti, ki ne prihajajo iz Evropske unije. Zdaj pa tako in tako že vse prostovoljno, tisti, ki to želi storiti, lahko stori. Tako in tako pa imamo urejene že vse vidike glede uh, zdravja. Že zdaj morajo povedati, um, kje je bila, drž kje je bila um, žival zaklana, naprimer, to je že urejeno zakonodajo in če želimo okrepiti dodano vrednost evropskih proizvajalcev, se vsem strinjam, če bomo pa zdaj zadevo še bolj razčrnjevali, pa mislim, da bomo šli v takšne podrobnosti, za katere niti potrošniki niso pripravljeni plačati. Hvala. Voorzitter, dank u wel. Gospa Šegrparit, hvala predsedujoči. Slišim, da kolegi pravijo, zakaj gre. Ne gre le za ceno, cena je pomembna, ampak gre tudi za nadzor. Kako bomo lahko preverili, kje smo in kdo bo zadolžen za nadzor in kontrolo? Ne govorimo le o regionalnih izvorih. Na nizozemskem je to resnični trg. In prav gotovo se bodo ti izdelki še razvijali, tako da bo predvsej težko vse skombinirati. Tako da imamo težave z nadzorom, potem so težave pri tem postopku. Jasno se je pokazalo, da potrošniki niso pripravljeni plačati cene označevanja porekla. Tako da mislim, da moramo dobro poštevati finančno situacijo teh potrošnikov, ki niso pripravljeni plačati ceno. No, tu imamo nekaj primerov velikih industrij in drugih. Ne vem, kako bomo nadaljevali, ampak mislim, da so drugi že povedali vse, kar je bilo treba reči. Hvala. Dobro. Sedaj pa predajam besedo komisiji, ki bo predstavila odgovore in stališča pri teh vprašanjih. Gospa Juli, ker dobi besedo, prosim. Ja, yeah, ja hvala lepa ker ste nam dali besedo. Hvala za to zelo živahno razpravo. Spomnila bi na nedavni dogodek, imeli smo uredbo o informacijah na področju živil za potrošnike in tu imamo že novo kategorijo označevanja novih živil in to sem želela podariti. Poleg govedine imamo tudi označevanje, ki je obvezno tudi za prašiče, meso za eh, koze, ovce in za drugo. Torej, to smo znatno razširili. Poleg tega je komisija sprejela poročila, ki so se danes omenjala o tej možnosti, da bi imeli obvezno označevanje porekla za druge kategorije živila, zlasti za meso, ki se uporablja kot sestavina, za mleko in za mleko, ki se uporablja v mlečnih izdelkih. Ta poročila dosledno kažejo, da če imamo prostovoljno označevanje, je to najbolj primerna rešitev. Kaj ti to ponuja možnosti, da potrošniki lahko izberejo živila z določenim poreklom, če želijo, brez nalaganja dodatnih bremen in stroškov za vse akterje v tem sektorju, za organe in potrošnike. Ta vidik je v sedanjem gospodarskem vzdušju nekaj, česar ne smemo zanemariti. To je zelo pomemben vidik. Potem moramo ugotoviti še nekaj. Tržni delež teh izdelkov, ki so sedaj označeni s temi informacijami porekla, ta tržni delež je precej majhen. In to kaže na to, da potrošniki niso pripravljeni plačati teh cen in to je v nasprotju s temi trditvami, da je to v interesu potrošnikov. Potem smo slišali kar nekaj razprave o stroških obveznega označevanja porekla za potrošnike in tudi za akterje v tem sektorju. No, te dokaze lahko vidimo kot nekaj, kar ni posebno dosledno, ampak tu moramo biti kritični pri ocenah stroškov tej prehrambeni industriji. To je res. Ne smemo pa pozabiti še na ene posledice v tej industriji. Sicer imamo vse več rigidnosti pri sistemih proizvodnje in pri dobavi in tu imamo tudi nižjo konkurenčnost za zadevne sektorje na mednarodni ravni, pa tudi na splošno. Potem glede vprašanja opredelitve, glede predelanih eh, mlečnih izdelkov in mesnih izdelkov. Tu bi radi rekli, da je veliko težav pri ločevanju med tem, kar je lahko predelano in tem, kar je težko predelano ali ni lahko predelano. Tu slišimo ta argument za te lahke izdelke in sicer, da se lahko poreklo surovin spremeni. in potem, če bi imeli neko obvezno značevanje, bi izgubili to fleksibilnost. Torej, komisija meni, da je sprejeti pristop na tem področju sorazmeren. Potem ne smemo pozabiti na splošno pravilo. Prvotno označevanje je pomembno, ko lahko informacije zavedejo potrošnika. In drugi so omenjali preprečevanje goljofije pri hrani, na to se bom vrnila čez nekaj trenutkov. Uredba krepi pravila o prostovoljnem označevanju porekla. Po teh pravilih je tako, da ko imamo poreklo izdelka in ko je poreklo drugačno od primarne sestavine, potem je treba sporočiti te informacije. No, način izvanja teh pravil mora biti še določeni. Komisija načrtuje sprejetje teh določb do konca leta. Torej, To so ta specifična pravila za prostovoljno označevanje porekla. Potem bi rada omenila še dvoje, kar smo slišali v razpravi, najprej glede varnosti hrane. In komisija to jasno meni, da je na splošno varnost živil zagotovljena, ne glede na vrsto označevanja porekla, ali je to obvezno ali ne. Mislimo, da to ne prispeva k sami varnosti. Uh, živil in potem drugo, ko govorimo o goljufivih praksah, o tem škandalu s konskim mesom, to je nekdo omenil, jasno je, da tudi če bi imeli obvezno značevanje porekla, ne bi mogli preprečiti takšnih goljufi živili. Uradni nadzor je zelo pomemben, tudi pravo izvrševanje nadzora in to je edino orodje, s katerim lahko preprečimo takšne prakse. Torej, gre bolj za to, da potrebujemo uradni nadzor in potem je pomembno, kako se to izvaja, kakšni ukrepi se potem sprejemajo. To je veliko bolj pomembno in to prinaša več varnosti pri živilih in s tem lahko hitreje odkrivamo goljufive prakse. Potem še en vidik, sledljivost prehrambeni verigi, to je obvezno, sledljivost je seveda zelo pomembna in je nujna, ampak seveda gre tu za razlike pri sledljivosti v prehrambeni industriji ali če govorimo o značevanju. Naj podarim še enkrat, sledljivost je možna na vseh stopnjah, ampak tu imamo jasne razlike med tem, ali se to potem prenese tudi v različnih stroških, ali to pomeni obvezno značevanje ali ne. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa nas spomnim na rok za vložitev predlogov spremem pri tem osnutku resolucije, to je 1. marec ob 12. Glasovanje v odboru EMI bo potekalo 22. marca, na plenarnem zasedanju pa 2. aprila ali 1. maja, to mora biti še potrjeno. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izvajanje zdravstvene zakonodaje. Kot običajno, lahko začnemo s tem, da bomo dali besedo komisiji, zato da se odzove na vprašanja. Približno tri minute imamo na vprašanje ali manj, če je to možno, kajti vedno imamo stisko s časom. In potem, ko bomo slišali te reakcije, bomo slišali tudi vprašanja in odgovore. Gospod Tris. Direktor iz rektorata Sante je z nami. Prosim, prvo vprašanje. Hvala lepa, predsedojoči. Naj začnem z dejstvi na začetku. Komisija je objavila poročilo o delovanju direktive. To je bilo objavljeno 4. septembra lani. V tem poročilu smo ocenili sedanje stanje pri prenosu zakonodaje. Zajeli smo najpomembnejše določbe, prioritizacijo, potem mobilno stranko, poplačila informacije in sodelovanje po direktivi. Naslednje poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2018. Poročilo je bilo že obravnavano na neformalnem sestanku ministra v Luksemburgu lani jeseni. Tam smo se osredotočili na izvajanje direktive in sodelovanje držav članic. Kaj pa smo storili pri pripravi tega poročila? Najprej je pomembno to, da lahko izpolnimo vse zahteve držav članic, da se srečamo in obravnavamo tehnične vidike pri izvanju te direktive. No, istočasno pa lahko rečem, da smo se srečali z interesnimi udeleženci v vseh prestolnicah. Komisija se je skupaj z državami strinjala, da je treba zbirati informacije o bolnikih, o pretokih, o mobilnosti, o prioritizaciji. Ampak Tu naj bi imeli tudi podatke iz držav nacionalnih kontaktnih točkah. 26 od 28 držav je dalo na voljo podatke. Pravili smo tudi študijo ocene o čezmejni direktivi, glede dostopa do dobrih praks, glede morabitnih omejitev za tiste bolnike, ki dostopajo do čezmejne zdravstvene skrbe. Pročili smo informacije glede pravic bolnikov, glede kakovosti zdravja in varnosti zdravstvene skrbe, potem kako naj bi bilo s poplačili, kakšne informacije se zahtevajo, kako je z zanesljivimi viri podatkov. Potem smo vključili tudi tako imenovano skrivnostno nakupovanje v državah na podlagi predhodno določenih meril. S tem smo lahko preučili vsakodnevne prakse, nacionalne točke in informacije, ki so na voljo bolnikom. Potem smo opravili tudi nekaj študij Eurobarometra, to smo naročili leta 2014, potem smo imeli podobno študijo tudi leta 2007, torej ta se je navezala na to preteklo. Evropski državljani se zavedajo svojih pravic, tudi glede tega, da imajo skrbo v drugih državah, ampak vseeno je ta ozaveščenost na zelo nizki ravni. Le 50 odstotkov se zaveda, da obstajajo kontaktne točke. Te številke se sicer razlikujejo od države. države. Tu smo imeli eksperimentalno študijo, ki je bila naročena 2013, objavljena bila leta 2014, s tem, da bi ocenili učinek informacije izbire bolnikov v kontekstu direktive. Ključna metodologija tega eksperimenta, ki smo prečevali obnašanje, je pokazala, kateri dejavniki vplivajo na izbiro glede iskanja zdravstvene skrbe v tujini. Seveda smo te rezultate študije posredovali državam. Potem Evropski forum za bolnike je od decembra 2014 do leta 2014 v Bruslju, Atenah, Ljubljani in Italiji organiziral štiri konference. In na koncu imamo še podatke o prenosu v nacionalno zakonodajo. To je bilo izvedeno v 20 različnih državah. Torej, tu je šlo za pripravo poročila, potem le nekaj besed o prenosu in preverbi prenosa. Odkar je bila direktiva sprejeta, je komisija preverjala celovitost tega prenosa v evropskih državah. Seveda smo tu upoštevali mm, elemente, ki jih pogrešamo, potem smo tu postopki prešito v 26 državah zaradi nezadostnega prenosa. Torej, direktiva je bila sedaj skoraj da prenešena v vse države, vsaka država je oblikovala nacionalne kontaktne točke, urad zagotavlja informacije za volnike in tudi glede kakovosti in varnosti. Vse države so sodelovali tudi pri mehanizmu koordinacije, pri jih je pri e-zdravju, torej pri oceni tehnologije in deležni so tudi pri Evropski referenčni mreži. Zdaj pa imamo drugačno vprašanje. Preučiti moramo, kako se je direktiva primirno prenašala. In to je težko, kot je tu imamo 28 različnih zdravstvenih sistemov. Ugotavljamo, da so se na nacionalni ravni sicer potrudili, ampak tu vidimo neka pomisleka glede števila držav, tu vidimo zelo dobre sisteme predhodne autorizacije. To je lahko vira za bolnike, ki želijo skrbo v drugih državah. Potem imamo druge primere, recimo nizke stopnje poplačil ali imamo določene upravne zahteve. Torej, poleg tega je nedavna študija Eurobarometra jasno pokazala, da se evropski državljani zavedajo svojih pravic, da lahko izberejo zdravstveno skrbo v drugi državi EU, ampak ta zavešnost je še vedno na nizki ravni pri rabi čezmejnih pravic in praks je to zelo pomembno. Treba zagotoviti pošten prenos. To je zelo velik izziv za nas, ampak lahko obljubim, da bo komisija delala zelo aktivno in zelo odločno, zato da bomo to upoštevali v fazi prenosa zakonodaje in sicer zato, da bodo evropski vniki imeli kar nekaj prednosti od tega. Hvala lepa. Gospa Grostet, se oglašate na to temo. Hvala, predsednik. Glede Evropske mreže referenčnih centrov vas sprašujem, kajti imeli bomo prihodni razpis za to, da bi imenovali te centre glede kandidatur, to bo potekalo leto. Zanima me, kaj bo komisija storila s tem, da bi izboljšala informacije glede evropskih mrež, da bi spodobdila k udeležbi da bi imeli boljše centre za strokovno znanje, Evropski odbor za strokovnjake za redke bolezni je leta 2011 oblikoval merila za te centre strokovnih sodelovanj. Kako je s temi redkimi bolezni, kako smo, kje smo pri tem izvajanju teh priporočil, toliko, to so moje vprašanja. No, oglašam se na mesto gospoda Petrleja, ki je imel vprašanja. No, upam, da mi boste dali o, tudi besedo mesto njega. Hvala, gospa Šerjo Peri. Najlepša hvala, predsedujoči. E, tudi jaz imam vprašanje v imenu e, gospoda Meginesa. Glede na študijo Eurobarometra izvedeno leta 2015 je e, razvidno, da samo dva odstotka evropskih državljanov izkoristi Eh, zdravstvene storitve v tujini. Nacionalni kontaktni centri imajo težave pri posredovanju informacij o čezmejnem zdravstvu. Zanima me, ali bo komisija pripravila smernice za boljše delovanje teh nacionalnih centrov. In kako boste bolje obveščali državljane v zvezi z njihovimi pravicami? Voilà donc effectivement. Ja, jasno je, da je pomembno dobro razumeti, kako bo organizirana ta razprava. Tu smo sedaj zato, da bi obravnavali prvo vprašanje. Vi ste sedaj omenili še eno temo, ki bo obravnavana pozneje. Prosim, če je tako, naj rečem, da še vedno obravnavamo prvo vprašanje. Ne, glede prvega vprašanja, gospod Rivas. Oui, moi je voulais. Euh... Ja. Po zastavljenem vprašanju gospe Grostet imam vprašanje za komisijo. Glede teh referenčnih centrov tu v Evropi, omenjali ste centre za redke bolezni in spraševali so me o posebni terapiji v teh referenčnih centrih. Fagoterapija je zelo pomembna v Franciji. Imeli smo kongres, ker se je zbralo veliko strakonjakov. Tisti, ki se želijo zdraviti zaradi virusa, morajo v Gruzijo. Ali bi bilo to zanimivo, da bi imeli to tudi v Evropi? Kajti ta farmakoterapija je zelo pomembna. Kako zdraviti z bakterijami, zato da bi se odzvali na uh, mikrobno odpornost? To je zelo inovacijski projekt. 27 tisoč mrtvih na leto imamo zaradi protimikrobne odpornosti. Imamo alternativo, izkoristimo to, ampak treba se organizirati na evropski ravni, da bi imeli te evropske referenčne centre. Najlepša hvala. Gospod Farija, izvolite. Um, <clears throat> ja, najlepša hvala. Imam vprašanje za komisijo. Lahko ga zastavim tudi ob koncu, ampak lahko pa kar sedaj. Direktiva o čezmejnih zdravstvenih storitvah želi omogočiti dostop do varnih in eh, kakovostnih zdravstvenih storitev v različnih državah članicah. Komisija je že povedala, da obstajajo tukaj težave pri izvajanju te direktive v državah članicah. V osmem členu, petem odstavku te direktive, piše, da ko zdravstvene storitve niso na voljo znotraj ene države v določenem časovnem obdobju, ki, je, eh, ki ima zdravstvene razloge, lahko po oceni zdravstvenega stanja bolnika, pa tudi potem, ko se predvideva, kako se bo ta bolezen razvijala, ter eh, rad bi podaril, glede na bolečine, v katerih je bolnik, lahko oceni, ali bo eh, odobrilo takšno zahtevo po zdravstvenih storitvah. Torej, tukaj vključujemo dejstvo, da je potrebno upoštevati bolnike in bolečine, v katerih se ti nahajajo. Zanima me, s katerimi inštrumenti pomagate državam članicam pri izvajanju takšnih ocen pa tudi to, zakaj to ni bilo vključeno v poročilo o izvajanju direktive. Ali boste to vključili v poročilo kasneje oziroma v naslednje poročilo? Najlepša hvala. Tako, sedaj pa lahko komisija odgovori. Prav, hvala lepa. Odgovoril bi gospe Grostet. kar se tiče referen Evropske referenčne mreže, ki je po mojem mnenju ena izmed najpomembnejših načinov za sodelovanje med državami članicami. Imamo namreč veliko dobrih centrov po vsej Evropi in eh, pomembno vprašanje je, kako bi radi in kako lahko združimo vse te centre. Po eni strani gre tukaj za. Uh, najnižjo raven sodelovanja. Namreč pripravili smo različne predloge in zagotoviti želimo to, da lahko tri, vsi zdravniki, ki si želijo takšnih postopkov, da so informirani o tem. Države članice pa imajo pravico, da so udeležene v postopek sprejemanja odločitev. V zadnjih letih, ko smo pripravljali ta novi model evropskega sodelovanja, smo najprej predlagali model Evropske mreže, ki jo ustanavljamo po javnem posvetovanju iz let 2012-2013. Strokovnjaki iz vseh držav članic smo se posvetovali, kako to storiti. Opravili smo veliko zelo pomembnih konferenc, predvsem se spominjam dveh. Ena je potekala tukaj v Bruslju leta 2014, druga pa v Lizboni oktober 2015. Več kot 800 strokovnjakov, torej predstavnikov organizacij, eh, bolnikov, raznih deležnikov, raziskovalcev, zdravnikov in tako naprej, je bilo udeleženih na tej konferenci. naš, našo mrežo smo objavili tudi v različnih znanstvenih časopisih. Poleg tega pa smo se sestali tudi z različnimi upravitelji bolnišnic in zdravniki v državah članicah. Tako smo vzpostavili marca 2014 pravni okvir, ki s pomočjo delegiranih in izvedbenih aktov ustvarja ta sistem istočasno pa sodelujemo tudi z državami članicami, da bi vzpostavljali to mrežo referenčnih centrov. Ta mreža je zelo aktivna, prisotne so prav vse države članice, poleg tega pa sodelujemo tudi z drugim pomembnim centrom, to je centr in odbor za redke bolezni. Poskušamo najti najboljši način za eh, zdravljenje teh pacijentov kmalo bomo objavili eh, razpis za pripravo vseh teh eh, inštrumentov in upamo, da bo razpis objavljen v drugem tednu marca, torej zelo kmalo. Takrat pa bomo potem videli, kako dobro lahko organiziramo našo mrežo. izjemno pomembno je, da aktivno komuniciramo z vsemi udeleženci v tej mreži. Poskušamo seveda pomagati tudi na nacionalni ravni, tako da se naši sodelavci sestajajo z bolnicami na nacionalni ravni. Upam, da bomo do konca letošnjega leta lahko dominirali prve takšne centre in da bodo bolniki lahko izkoriščali svojo možnost v novem evropskem sistemu. Kar se tiče specifičnega vprašanja gospe Rivazi, seveda se ne bomo sedaj odločali, kakšno mrežo bomo spostavili. Tukaj gre za zdravnike in upravitelje bolišnic, ki morajo začeti s takšnim postopkom in potem bomo videli, ali bo ta, eh, to vprašanje specifičnih terapij potem vključeno. Določeni centri se lahko specializirajo na to področje ali na drugo in eh, videli bomo, ali bo terapija, ki ste omenjali, vključena. Pa še nekaj glede opredelitve in eh, glede tega, kako deluje predčasna avtorizacija ter tako naprej v zadnjih trenutkih pogajanja o tej temi je bila to zelo pomembna tema. Odločili smo se, da je temeljito nadzorovanje tukaj zelo pomembno. Za državami članicami smo se dogovorili, da bodo pripravili podatke, ki jih bomo potem lahko preučili. Na začetku nismo imeli dovolj podatkov, saj smo samo pojasnili, kako bo ta sistem vzpostavljen, to se je v določenih državah zgodilo zelo pozno. In verjetno bomo v drugem poročilu imeli več podatkov o tem, koliko držav je uspešno vzpostavilo ta sistem. Razumeti pa moramo tudi to, da obstajajo tudi določena siva področja med to direktivo in drugimi zakonodajami, ki že obstajajo. Naprimer, kar se tiče pogojev, v katerih lahko bolniki eh, koristijo storitve v tujini, naprimer, kar se tiče potnih stroškov in drugih izdatkov. Torej, gre za področje, kjer se zastavlja veliko vprašanj. Ljudje se sprašujejo, zakaj bi uporabljali možnosti iz te direktive, če pa lahko uporabljajo možnosti, ki jih predvideva uredba, ki so morda bolj ugodne in tako naprej. Torej, naslednje, kar eh, imamo, je to, da bolj dobro pripravimo posamezne podatke. Sedaj, ko preverjamo prenos in izvajanje, smo prejeli veliko različnih informacij o izvajanju direktive v državah članicah, ki nam bodo pokazali, kakšne težave so se pojavile v državah članicah. Can, uh, Najlepša hvala, sedaj pa lahko nadaljujemo z drugimi vprašanji. Mislim, da lahko vprašanja 2, 3 in 4 obravnavamo skupaj, ker so povezane. Komisija lahko najprej odgovori, potem pa bomo omogočili še nekaj vprašanj. Izvolite, komisija. Through, through ja, hitro sem pregledal ta vprašanja ki se navezujejo na nacionalne kontaktne točke. In kot sem že povedal, je eh, stopnja informiranosti o tem še vedno precej nizka. Prav zato se je komisija odločila, da tesno sodelujemo z organizacijami, ki se ukvarjajo z tem področjem. Rad bi se navezal na vprašanje gospoda Peterleta glede tega, kako bi lahko harmonizirali kontaktne točke. Uh, trenutno preprosto lahko odgovorim, da tega ni mogoče harmonizirati. Kontaktne točke so povsem drugačne v državah članicah. V Združenem kraljestvu imamo naprimer štiri kontaktne točke. V nekaterih državah je to samo ena organizacija, v drugih eh, gre tukaj za različne skupine organizacij. Torej, kot vidite, gre za zapleteno situacijo, kjer prihaja do velikih razlik. Kaj bomo torej storili? Želimo zagotoviti izmenjavo informacij med temi strokovnjaki, tako da lahko ti bolje komunicirajo med seboj in si izmenjajo zamisli glede dobrih postopkov in dobrega delovanja. Gre za zelo kompetentne ljudi, ki bi radi pomagali. Z njimi sem se na zadnji sestav 2. septembra in takrat smo razpravljali o inštrumentu za sodelovanje ter o tem, kako bi lahko vzpostavili sistem, pri katerem bi si izmenjevali pogosto zastavljena vprašanja. Na tak način bi lahko tudi sledili pacijentom, ki pridejo iz zdravljenja v eni državi nazaj domov, naprimer. Torej, gre za različne načine sodelovanja, ki so tukaj mogoče. Kaj smo še storili? Preučili smo načine delovanja tukaj. Prej sem govoril o različnih študijah, s katerimi smo razvili program. S katerim lahko bolniki pokličajo zdravstveno osebje, pošljajo e-mail in tako dobijo informacije o tem, kako delujejo kontaktne točke. Morda vas bo presenetilo, ampak eh, nekateri tukaj ne uporabljajo telefonov. In eh, dobro bi bilo, če bi vsi zastavili vprašanje preko e-maila, ampak seveda nimajo vsi ljudje in vsi naši državljani dostopa do elektronske pošte. To je eden izmed primerov. Potem pa smo razpravljali tudi o uporabi družbenih omrežij. Nekatere države so to preizkusile in so ugotovile, da gre za zelo neuporaben inštrument. Ne gre za uh, individualne vprašanja, namreč ljudje, ki zastavijo vprašanje glede njihovih lastnih težav in glede njihove specifične situacije, ne bodo dobili dobrega odgovora. Potem pa imamo tukaj še specifična vprašanja. Naprimer, gospod Peničin je zastavil vprašanje, zakaj italijanske kontaktne točke eh, delujejo tako in kako komunicirajo z deležniki. To smo vsekakor preučili in ugotovili, da italijanske kontaktne točke, vsaj v skladu z direktivo iz marca 2014, deluje tako, da se morajo posvetovati z zavarovalnicami in uh, izvajalci zdravstvenih storitev. Kot vidite, torej ta načela veljajo tudi v Italiji, vsaj v zakonodajnih besedilih. Glavno vprašanje pa je, ali lahko povečamo ozaveščenost o teh postopkih. tako za zdravnike, kot tudi za vse druge zainteresirane osebe. Najlepša hvala. Besedo sedaj predajem avtorjem. Gospa Grostet, izvolite. Oglašam se v imenu kolega Peter Leja, ki ga danes z nami nažalost ni. E, zelo ga skrbi ta zadeva. Povedali ste, da ni možno harmonizirati nacionalnih kontaktnih točk in da ste poskušali zagotoviti, da bo prišlo do izmenjave informacij. Ja, ampak točno to. Moramo zagotoviti, da bomo imeli kakovostne informacije, ki, bom, ki bomo dali pacijentu. In to v celotni 28-terici. Eh, ključno vprašanje je, kakšen je cilj, kaj želimo doseči. Glede na to, da harmonizacija ni možna, me zanima, če bi lahko zagotovili, da je kakovost informacij enaka v vseh državah članicah. Malce dvomim o tem, ampak odlično bi bilo, če bi mi lahko na to odgovorili. Najlepša hvala. Gospod Pedicini, si tudi želite uh, tukaj komentirati? Una piccola cosa, la risposta non ho no, sinceramente. Ja, rad bi dodal eno malenkost, namreč eh, morda nisem v celoti razumel tega odgovora. V, Evro, v Italiji imamo kontaktno točko in zanima me, ali je komisija preverila, ali ta center dejansko deluje. Mislim, da namreč ne gre za dejavni center, z, nima spletne strani, nima telefonske številke in tako naprej. ta kontaktni center tudi ni povezan z eh, predstavništvom bolnikov, bolnikov, kar bi moralo biti že opravljeno po tej direktivi. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ne. Potem pa lahko besedo predajem spet eh, komisiji, tako da lahko ta odgovori. A... Eh, Morda bi začel najprej z odgovorom gospodu Pedičinijo. Italija je bila vključena v ta, eh, to preiskavo, kjer so naši predstavniki, ki se predstavljajo kot bolniki, poklicali te centre. In kot že rečeno, rezultatov nismo objavili po, vsakem, po vsaki državi posebej, ampak Italijo smo obvestili o rezultatih njihove države. Kot že rečeno, Zanima tudi nas, zakaj eh, kontaktna točka v Italiji ni dosegljiva preko telefona. Kot že rečeno, je to problem, zato ker vsi državljani nimajo drugih možnosti za komunikacijo. Ta center poznamo, torej center obstaja, če lahko tako odgovorim na vaše vprašanje. In eh, bomo pa tudi še naprej v stiku z njimi. Pa še vprašanje gospe Grostet. Mi vsekakor poskušamo preveriti in oskrižno preverjati te centre, pri tem uporabljamo primere iz nacionalnih kontaktnih eh, centrov. Naj podam primer Nemčije, namreč eh, tam obveščajo o kakovosti inštitucij in o varnosti določenih eh, centrov in tam imajo že veliko izkušenj s tem. Seveda pa je vprašanje, kakšen je dostop do znanja pri samih ponudnikih zdravstvenih storitev. Vprašanje pa je tudi, koliko lahko uložite v razvoj takšnih nacionalnih kontaktnih točk. Te naložbe potrebujemo, saj je število bolnikov, ki si želijo in ki potrebujejo takšne zdravljene, vse večje v določenih državah obstajajo nacionalne kontaktne točke, ampak delujejo samo kot eh, nekakšen zadnji izhod. Ko jim v Evropi, ko jim v njihovi lastni državi. Eh, ne znajo več pomagati, potem pa se vsi razglasi v tem kontaktnem točk, centru, da jih tam potem napotijo v druge zdravstvene ustanove. Tako, naprimer, poteka postopek na Danskem. Gre za centre, ki še nimajo veliko izkušenj, so stari manj kot tri leta in prav zato moramo nadaljevati z iskanjem najboljšega načina sodelovanja ter najboljšega načina delovanja, seveda pomagamo jim z dostopom do sistema IMI, to je sistem za notranji trg. Na tak način si lahko izmenjujejo informacije med posameznimi kontaktnimi centri. Torej, če želijo izmenjevati kontaktne podatke o pacijentih, potem lahko to storijo preko tega sistema. Gre za varnost pacijentov, pa tudi za specializirane informacije, ki jih pač tam morajo objavljati. Hvala lepa. Torej lahko nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Specializirana oskrba. Točka 5. Besedo dajem komisiji. Ja, so, uh, this again was one of Ja, tudi to je ena izmed ključnih točk v eh, razpravi o tej direktivi. Kratki odgovor na to vprašanje je, da seveda eh, ne nameravamo pripraviti takšnih smernic za države članice. Kaj bomo storili? Pripravili bomo študijo, ki bo temeljila eh, na pregledu in uh, stroškovno intenzivni medicinski opremi. Ta študija bo, bo upravljena v sodelovanju z državami članicami in bo objavljena ob koncu maja letos. Upam, da bomo tam našli tudi odgovor na vprašanje, kako opredelujemo takšne storitve in takšno infrastrukturo. Potem pa lahko vidimo naprej torej lahko odločimo, kako bodo eh, države članice izvajale te določbe v praksi. Obstaja veliko različnih načinov. Eden izmed članov parlamenta nam je pomagal pri odločanju o stopni stroškov, ki je še smiselna. Torej, tukaj gre včasih za zelo drage storitve, ampak državam članicam dajemo svobodo, da pripravijo tukaj svoje lastne prakse. Torej, to študijo že upravljamo in jo bomo tudi objavili. Torej, toliko glede vprašanja pet. Thank you very much. Miss... Najlepša hvala, gospa Grostet. Je, Tudi tu se oglašam v imenu kolega Petrleta in pa sem se strinjam z njegovim vprašanjem. Ko smo se na dolgo in široko pogovarjali o predhodni odobritvi za specializirano zdravstveno nego, nas je skrbilo to, da se države članice sistematično zatekajo k temu, da uporabljajo te sistematične odobritve, autorizacije. Potem pa smo rekli, da bomo nekako zaopšli to direktivo in na ta način a, ne upoštevali njenih učinkov. Torej, kolega Petrleta zanima, če imate vi kot komisija namen sprejeti neke smernice za države članice, za to, da bi pojasnili koncept specializirane oskrbe, ki je povezan s predhodno odobritvijo. Uh, Na ta način bomo lahko gotovi, da so zahteve po predhodni odobritvi zares utemeljene. Uh, Najlepša hvala. Ne vem, ali ima še kdo kakšno vprašanje tukaj, ne. Potem pa dajem besedo komisiji. Hvala, kot sem že pojasnil, je to vprašanje prehodne avtorizacije kritičnega pomena. To smo obravnavali na zadnjem trialogu, pozno po noči. In res je, da ko smo o tem razpravljali in smo potem preverili pri državah članicah in ugotovili, da gre za vprašanje, ki je pomembno in zato ga bomo vključili v naš načrt zbiranja podatkov. Razlog za to predhodno avtorizacijo je povezan z ceno zdravljenja ko prejmemo te podatke in vidimo, kako pomembna je ta težava, bomo opazili tudi, kako različno je to v državah članicah. Potem pa lahko razmišljamo o tem, kako bi našli nekakšno skupno rešitev oziroma skupen imenovalnik. Ampak trenutno bi bilo res najbolje, da najprej dokončamo našo študijo in kako strokovnjaki opredelijo preveč eh, drago zdravljenje. Potem pa lahko poročamo o tem, kako je to povezano z načinom zdravljenja in razlogom za zdravljenje. No in potem bomo lahko tudi ukrepali toliko zaenkrat. Hvala lepa, lahko nadaljujemo za naslednjo točko. Gre za vprašanje številka šest, ozaveščenost bolnikov. Tako besedo dajem še enkrat komisiji. So, about campaigning by, by, by Commission, what we Kar se tiče uh, kampanje komisije. Kot sem povedal uvodoma, smo organizirali serijo konferenc v letih 2014 in 2015 smo povabili organizacije bolnikov, ki so razpravljale skupaj z strokovnjaki, z zdravniki in drugimi zainteresiranimi stranmi. Eh, so torej razpravljali o teh vprašanjih. Takrat smo pripravili tudi brošuro v vseh evropskih jezikih pripravili pa smo tudi video, ki ga najdete na spletni strani in ki je še vedno zelo relevanten. Na tak način podpiramo tudi nevladne organizacije, ki pripravljajo različne dejavnosti na tem področju in eh, poleg tega sodelujemo z nacionalnimi kontaktnimi točkami. Kot sem že povedal, želimo zagotoviti, da delujejo čim bolje ter čim bolj učinkovito. Ne na zadnje pa smo uporabili tudi Facebook. Na naši spletni strani lahko najdete povezavo do tega projekta, ki je bil zelo zanimiv in nam pomagal pri zbiranju dodatnih podatkov. Ko že rečeno, nacionalne kontaktne točke ne menijo, da je to primerno orodje in. Uh, mi ne želimo spreminjati nacionalnih izkušenj, namreč dobro bi bilo, da smo usklajeni na tem področju. Hvala. Najlepša hvala še enkrat, ker bi se ja, vi, gospod Grostet. Ja, hvala. Gospoda Petrleta še vedno nekaj zanima. Torej, skrbi ga, zato ker meni, da pacijenti, kljub vsemu trudu Evropske komisije in kljub vsem mehanizmom, ki jih je vzpostavila, ima občutek, da pacijenti niso dovolj obveščeni. In sprašuje vas, ali morda ne bi bilo dobro, če bi imeli konkretno informacijsko kampanjo za pacijente, zato da bi točno vedeli, da ta direktiva obstaja in da imajo neke pravice. Res je, da zelo pogosto teh pravic sploh ne poznajo. Torej, ali bi lahko imeli neko širšo informacijsko kampanjo za to, da bi državljane obvestili o teh pravicah. Državljani namreč eh, nažalost prehitro postanejo pacijenti. Zato, da bi zagotovili, da jim ne bo um, treba skakati čez prepreke in ugotavljati, kakšne so njihove pravice in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje za komisijo? Ne? Potem pa kar izvolite. Ja, najlepša hvala. Zelo dobro vprašanje je, kako to početi bolje. In če preučite študijo Eurobarometra in govorimo o 11. vprašanju, Tako raziskovalce prosimo, da primerjajo znanje lastnih sistemov in poznavanje pravic v Evropski uniji. Bi lahko kar Francija vzel kot primer. Naprimer, v Franciji tam okoli 68 odstotkov pacijentov pozna svoje pravice v sklopu francoskega sistema v čezmejni situaciji pa samo 15 odstotkov pozna svoje pravice. Lahko pa primerjamo še Polsko, mojo državo. Na Polskem, in to kaže študija Eurobarometra, mimo grede, vemo, kako se jo izvaja, ampak na Polskem 44 odstotkov trdi, da pozna polski sistem, 14 odstotkov, torej da je skoraj da isti odstotek kot v Franciji, pa pravi, da pozna, kakšne so njihove, da pozna, kakšne so njihove pravice v čezmejnem zdravljenju. Govorili smo z državami članicami, ko so sprožili to kampanjo o zaveščanju in dogotovili, da ma, zlasti manjše države članice prijemajo ogromno vprašanj glede pravic pacijentov čezmejnih situacij. Spet nekatere druge kontaktne točke v drugih državah članicah pa niso prejele nekakršnih a, zahtev po informaciji. Torej, kako zagotoviti neko ravnoteže med informacijami, ki jih nudijo države članice, kar je njihova obveznost, kako to ravnotežiti s temi potrebami po nekem evropskem sistemu. Menim, da neka kampanja na evropski ravni ne bi bila koristna, zato ker v nekaterih državah 24 odstotkov, samo 24 odstotkov pravi, da pozna lasten sistem, samo 24 odstotkov in 12 odstotkov pozna ta evropski sistem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 obliki, kot je bila sprejeta. In te nacionalne pomisleke je treba premostiti, vsi vemo, zakaj gre. In to bomo lahko premostili, premagali samo z dobrim obveščanjem vseh državljanov Evropske unije, ne samo pacijentov. Evropske državljane sploh morajo vedeti, da imamo direktivo o čezmeni zdravstveni oskrbi, ki jim lahko omogoča, načrtovano zdravstveno oskrbo v drugi države članici in to lahko koristijo iz različnih razlogov, zdaj se ne bom spuščala v podrobnosti tega besedila, ampak mislim, da moramo, iti, moramo tu nekako zaobiti to voljo držav članic. Najlepša hvala, gospod Šarl Demos. Ja, imamo vprašanje glede informacij za um, pacijente, glede ozaveščanja. In zelo težko je, če evropski državljani sploh ne vejo, kakšne so njihove pravice v lastni državi članici. Zelo težko je potem jim sporočiti, kakšne pravice imajo na ravni Evropske unije. Ampak zanima me. Koliko stopnje tega ozaveščanja potrebujemo, preden ocenimo, da je direktiva uspešna, prvo kot prvo mislim, da morajo pacijenti imeti pravico do um, čezmene zdravstvene oskrbe in če to uh, potrebujejo in če jih to zanima, morajo dobiti vse informacije glede uh, čakalnih vrst in vse informacije, ki jim omogočajo, da uporabijo to pravico. Ni dovolj, da imamo samo ozaveščanje, moramo imeti tudi ta drug korak, konkretne informacije. ampak zanima, ve, zanima me, kakšno je vaše mnenje, v katerem letu boste ocenili, da je ta direktiva zdaj predmet primernega in polnega izvajanja, če bo na no, zadeve potekale kot zdaj. Najlepša hvala, komisija. Ja, zelo dobro vprašanje. Koliko ozaveščanja potrebujemo, predn bomo ocenili, da je ta direktiva pravilno izvajanja. To je povezana tudi, povezana tudi z dostopom do storitev, obstajajo tudi drugi kriteriji, na podlagi katerih bi lahko ocenili, ali ta direktiva primerno izvajana. Sam sem optimist, tudi v tem primeru sem optimist. Če bodo državljani začeli koristiti te pravice, bomo videli več uporabnikov. In če bodo tudi mediji sprožili razpravo o tem, in poznam razpravo v Sloveniji. V Sloveniji so imeli ogromno razpravo glede teh pravic. Tako da mislim, da že polovica slovencev pozna, kakšne pravice imajo v evropskih državah članicah. Torej, ne vem, morda je cilj lahko, da polovica tistih, ki pozna svoj sistem, pozna tudi evropski sistem oziroma lahko bi bil pa drug cilj, da vsi, ki poznajo domač sistem, poznajo tudi evropski sistem. Dva cilja bi lahko imeli, tako z glave. On v določenih državah, naprimer v Malti, v manjših državah so državljani bolje obveščeni, pa tudi pogosteje uporabljajo čezmejno zdravstveno skrbo. Na Malti 51 odstotkov pozna lasen sistem, 34 odstotkov pa čezmeni sistem, tako da ta vrzel razlika ni ne vem kako velika. Je pa to gotovo dober način, kako si zastaviti neke cilje. Lahko saj o tem začnemo razpravo z državami članicami. Ne vemo, kako, ne vemo, kako se bo končala, ampak pomembno je, da jim povemo, da ne izvajajo te direktive primerno. Upam, da ne bo treba na sedišče, ampak zna se zgoditi, da bo treba na sedišče in ostane, če bomo tudi spremenili dinamiko obveščanja. Moramo pa vsi izkoristiti priložnosti, ki jih imamo, da državljane obvestimo o teh eh, pravicah. mislim, da države članice tudi ne blokirajo informacij, saj tiste eh, osebe, s katerim sodelujem jaz, eh, ne blokirajo informacij, saj nisem dobil take vtise. Najlepša hvala. Sedma točka. Kršitve. Tudi v zvezi s tem vprašanjem dajem besedo komisiji. Uh, so, this infringement uh, issue is a, uh, it's a, uh, it's a, uh, it's it's in vprašanje kršitelja je izjemno pomembno. Kot sem že uvodoma povedal, smo ta postopek začeli s 26 državami članicami. To sicer ne pomeni, da bo vseh 26 primerov pristalo na sodišču, tega si sam tudi ne želim. Imamo namreč neke vrste konstruktiven dialog, ko je treba postaviti vprašanje, treba povedati tudi, kako točno razumemo zakonodajo, ki je bila sprejeta na ravni države članice, prav tako se treba pogovoriti o izvedljivosti teh aktov v nacionalnih sistemov in kako se skupaj delujejo v praksi. Vprašanje je, kako je bila ta direktiva prenešena. To je glavno vprašanje, ki smo ga zastavili v tem dialogu. to, kar želimo pojasniti, bom samo primer navedel, zato ker ne bom šel od države do države, zato ker ima vsaka nekako drugačen svežen. V nekaterih državah imajo zelo dodelan sistem predhodnih odobritev. Ja, to bi želeli razumeti bolje. Sicer države članice imajo to pravico, ampak to je zares način, kako posem blokirati um, dostop do čezmene zdravstvene oskrbe. Spet druge države članice uporabljajo niže, um, niže razpon za povračilo stroškov, ampak pri nacionalnih sistemih se že pogovarjamo z določenimi državami članicami in razumemo, da so te tarife take zaradi zgodovinskih razlogov, imajo tudi privatne in zasebne pacijente, imajo pač eh, določene zasebnike, ki uporabljajo javne tarife in in zasebnike, ki upravljajo zasebne tarifne, tarife in tako naprej. In če je sistem tako administrativno kompleksen, ne bodo pacijenti nikoli mogli opraviti vseh korakov, ker ne bojo imeli časa, oziroma bi potrebovali celo armado odvetnikov, s katero bi se morali posvetovati v zvezi s tem. Potem ne nazadnje, eh, bi želeli prav tako preveriti, kako zadeve delujejo v praksi. Kako lahko pacijent gre skozi sistem, to bi želimo izvedeti. To je taki načrt. Gospa Grostet, ja, razlago, ki smo jo slišali, lahko samo pohvalim, zelo zanimiva je bila. Še enkrat se oglašam v imenu uh, kolega Petrleta. Uh, vidimo, da želite nadzorovati prenos direktive v 28. terici. Ampak kasneje moramo bdeti tudi nad pravilnem izvajanju te direktive, enkrat, ko bo prenešena. Kolega je v zvezi s tem zanimano, kaj se zgodi, če se kršijo, jasno krčijo, kršijo pravice pacijentov. Oziroma, kaj se zgodi, če država članica po nepotrebnem vzpostavlja neke ovire, bodo sproženi kakršnekoli postopki oziroma sankcije za države članice, ki bodo šle po tej poti. Ni samo pomembno, da se direktiva primerno uh, prenese, ampak tudi, da se primerno izvaja. Vsi vemo, kakšne uvere smo imeli na poti, ko smo obravnavali in sprejemali to direktivo, tako da moramo biti zdaj izjemno pazljivi. Zanima me, na kakšen način nameravate spremljati to situacijo in kako boste sankcionirali države članice, če bodo kršene pravice pacijentov. Najlepša hvala. Ne vem, če ima še kdo kakšno vprašanje. Ne in beseda gre komisiji. Preverili smo in eh, vse države članice izvajajo to direktivo. Ta, to preverjenje smo izvedli, ta completeness check in imamo celo vrsto različnih inštrumentov, ki jih bomo lahko uporabljali, če jih bomo potrebovali. Je pa ta direktiva izjemno kompleksna, tudi zato, ker imamo 28, različ, 28 različnih sistemov. Ne smemo pozabiti, da imajo tudi pacijenti pravice, da grejo sami neposredno na sodišče. V pogajanjih smo omenili tudi ta najčrnejši scenarij, da bomo videli, da bo ogromno primerov pristalo na sodišču. Ampak še preden je bila ta, ta direktiva prenešena, so šli pacijenti na sodišče, nacionalno sodišče, ker jih je zanimalo, zakaj država članica ne še ni prenesla te direktive in sodišče je presodilo uprit pacijentom ampak moramo še malce počakati. Trenutno se pogajamo, se želimo razumeti, smo pripravljeni naslednji korak. Thank you very much. We can go to the next uh, question in our agenda. Gremo na naslednje vprašanje, osmo vprašanje. Varnost podatkov komisija? Okay, so now we are speaking about the, the, the privacy in exchange and Zdaj govorimo o zasebnosti in o izmenjavi oziroma o zaupnosti podatkov o pacijentih. Posem izvajamo direktivo o varstvu podatkov in trenutno bodočo ureditev, ki velja tudi za zdravstveni sektor. Potru, poskušamo tudi uporabiti sistem IMI, ki je povsem zavarovan in omogoča izmenjavo informacij med nacionalnimi kontaktnimi točkami. Te informacije so izključno namenjene temu, da eh, pacijenti pridejo do pravilnega ponudnika storitev, tudi ko so doma. trenutno pripravljamo tudi novo informacijsko platformo in uporabljamo sredstva iz inštrumenta za povezovanje Evrope, ki bo, upamo, dovoljeval tudi izmenjavo elektronskih receptov in povzetkov eh, zgodovine pacijenta. Tako da bomo do 2018 tega leta dobili tudi dodatne informacijske sisteme, ki bodo lahko koristili tudi ponudniki zdravstvenih storitev. Gospa Kadenbach. Ne, bi se še kdo želel oglasiti glede tega vprašanja? Ne, dobro. Uh, uh, Gremo naprej. Deveto vprašanje, bodoče ukrepe komisije. So we are speaking about the practice for cross-border uh, collaboration. Gre za prakso čezmernega sodelovanja, o tem zdaj govorimo. Najprej moramo sploh opredeliti, kako razumemo čezmejno sodelovanje. Čezmejno sodelovanje je lahko sodelovanje med dvema regijama, ki sodelujeta. V Pirinejih, naprimer Španija, Francija, Ardenijih Fran oziroma Belgija in Luksemburg, potem sodelujeta Nemčija in Poljska. Potem Kale in Kan in tako naprej. Tako da pač sodelujejo sosedne regije. Druga oblika svetovanja je medregijska. imamo pač dve regiji v različnih državah članicah, ki geografsko nista povezani, ampak podpisujete to vrstne sporozume o sodelovanju. Škotska in Južna Španija, na primer. To je sodelovanje nadaljavo, tako rekoč. Potem pa imamo še transnacionalno sodelovanje, kjer makroregije sodelujejo, druga z drugo, naprimer sredozemska tega Slovenija, Grčija, Italija, Francija, Španija in Italija, z, ali pa Alpska regija, naprimer, ali pa Podonavje, tako da imamo tudi te konglomerate regij. In zdravstvo je pogosto del to vrstnega sodelovanja. Mi poskušamo pri tem pomagati z izkušnjami. Tudi karterati poskušamo to sodelovanje s strukturnimi skladi in z programom Interreg in regionalnimi skladi, ki se jih uporablja za to sodelovanje. Menimo tudi, da je to vrstno sodelovanje možno samo, če so lokalne vlade pripravljene sodelovanje in če dobijo blagoslov nacionalne vlade. Teh ta dva faktora potrebujemo, če ne, sodelovati zelo težko ekspert, ekspertni panel smo tudi prosili, da razvijajo neke smernice za učinkovito sodelovanje in to lahko vidite tudi v mnenju, ki so ga sprejeli lani, glede tega, kako so, katere so glavne ovire pri tem sodelovanju. To je izjemno dober način, kako privačevati sredstva, kako ne graditi dodatne infrastrukture, kako uporabiti inštrumente iz direktive o čezmeni zdravstveni oskrbi. Direktiva to že samo omogoča. Uh, Gospa Kadenbach. Okay. Thank you very much. Ne želite besede? Dobro, komisija je bila potem izjemno jasna. Deseto vprašanje. Oceja že obstoječi sistemov? Komisija? As you, uh, member of parliament, you have uh, seen the, the letters of, of, of my commissioner. Mislim, da vsi poslanci videli pismo mojega komisarja, porosili so ga, da zgradimo sistem ocenjevanja uspešnosti zdravstvenih sistemov, ki smo ga poskušali vzpostaviti skupaj z državami članicami. Prvo področje, ki smo se ga lotili skupaj, ki smo se ga lotili skupaj, je kakovost zdravstvene oskrbe in pa uspešnost indikatorjev torej zdravstvenih sistemov. Dokončali smo tudi poročilo in ga predstavili višjim uradnikom držav članic na začetku februarja. Upam, da bomo to poročilo objavili naslednji mesec. To delo je bilo zanimivo in pokazalo, kako težko je primerjati zadeve, ki jih je težko izmeriti. Ampak neko znanje je. Poskušamo sodelovati tudi z OECD in Observatorijem za zdravstvene zadeve, da nam pomaga pri tem povabili smo tudi svoje strokovnjake, ta panel strokovnjakov, zato da bi opredelili vprašanja glede dostopa, glede dostopa do zdravstvenih storitev. To je zelo težaven koncept, kompleksen koncept, ki pogosto temelji na zgodovinski ureditvi v državah članice glede zdravstvene oskrbe. Veliko komentarjev smo prejeli v sklopu javnega posvetovanja in tudi na tem, tem parlamentu smo imeli priložnost o tem pogovarjati na enem izmed sestankov. Kot okvir za oceno za naše delo smo poskušali porobiti tudi sporočilo, ki ga je komisija opravila aprila 2014, ko smo govorili o eh, učinkovitih in odpornih um, zdravstvenih sistemih. Tri stebre imamo torej pri zdravstvenih sistemih in tudi naša generalna direkcija je pomagala pri zagotavljanju dobrih dokazov za to, da odgovorimo na vaše vprašanje. Je pa to zelo kompleksno. Hvala. Še kakšno vprašanje od poslancev? Če ne, gremo naprej. Centr odličnosti. Pidičini, prosim se to. Ja, yeah, this, this is the the in, in, again the, the, the, the interesting question because the ja, tudi to vprašanje je zanimivo. Že smo govorili o Evropski referenčni mreži kot nekem Evropskem centru odličnosti. Ta koncept centra odličnosti je koncept, ki postaja v znanosti in raziskavah, ampak tudi v zdravstvu to vemo, ker so nam to povedale države članice. V tej direktivi želimo pozvati vse centre odličnosti, vse tiste najboljše klinične centre, da stopijo skupaj, da začnejo sodelovati. To je naslednja stopnja sodelovanja. Ni dovolj, da ste odlični, ampak morate tudi sodelovati. In upam, da nam bo to uspelo, ker je pomembno, da ta model deluje dobro, da bodo pacijenti dobili dostop do centra uspešnosti v Italiji, ampak da bomo potem povezani tudi z Veliko Britanijo, s Francijo, s Polsko, kjer bomo generirali znanje, da to ne bo samo center odličnosti, ampak da bo tu akumulirano znanje vsaj osmih držav v mreži. Osem držav je namreč minimum. Uh, za vzpostavitev mreže. Na ta način bomo videli dodano vrednost Evrope. Glede Italije, pomembno je, da omenimo tudi ta italijanski kontekst. Italija je izjemno aktivna pri tem delu. Sprejeli so svojo zakonodajo glede specifičnih priporočil. Zaradi italijanskega sistema imajo regije. Regije so pomemben akter v Italiji, zato morajo odigrati tudi neko vlogo pri tem delu in so jo. Upamo, da bodo italijanski centri tudi sodelovali pri tem delu. Ampak kot rečeno, je to pristop tako od zgoraj na vzdolj, kot od spodaj na vzgor. Sem pa mister Pedičini. A... Gospod Pedičini, imate vprašanje še za komisijo? Ne. Dobro, potem pa gremo naprej. 12 in 13. Lahko obravnavamo skupaj. Komisija. So the first question is linked to the... Prvo vprašanje je povezano z izvajanjem. Gre za overe za mobilnost pacijentov. O tem smo že govorili in mislim, da je bilo jasno. da morate kot pacijent vedeti, kakšne imate pravice. Preden jih začnete uporabljati. Drugo pa je to, da poskušamo ugotoviti, kakšne ovire bomo opredelili v izvajanju dela glede skladnosti. In to je, tu je isti odgovor kot na prejšnje vprašanje. Glede drugega vprašanja, glede tega gatekeeperja, nadzornika dostopa, v sklopu direktive smo se dogovorili, da način, kako bo ta nadzornik dostopa deloval, bo ostal nedotaknjen. Če v državi članici izvora potrebujete napotnico za neko eh, oskrbo, boste to napotnico potrebovali tudi v čezmenem kontekstu. Države članice niso razširile tistih dodatnih kriterijev za pacijente, ki želijo iti v tujino. Splošni zdravnik v eni državi definira dif, potrebe po specializirani oskrbi in nima dodatnega dela, če gre pacijent v tujino. To mora biti podobno kot nacionalni sistem. In kot sem že razložil, se zna zgoditi, da to ne bo delovalo, kot smo si mi zamislili in potem bodo sledili postopki za kršitve, ampak zaenkrat se še pogovarjamo in zadeve pojasnjujemo z državami članicami. Gospa Šademos. Eh, ja, najlepša hvala. Res je, da smo se že pogovarjali o zaveščenju pacijentov. Imam pa bolj splošno vprašanje. Ena zadeva je ozaveščanje pacijentov, druga pa to, da vemo, da v določenih državah članicah le težko izvajajo to direktivo, ker neka ovir obstaja. In zanima me, če vidite kakršenkoli vzorec pri teh ovirah. Ne vem, morda države članice, kjer um, za zdravstveni sistem plečujejo davkoplačevalci, da te države članice ne želijo izgubljati pacijentov oziroma je ločnica med severom, jugom, vzhodom in zahodom oziroma ima vsaka država članica neke svoje specifičnosti in ni nikakršnega um, vzorca in ni nikakršnih podobnosti. Glede prvega vprašanja pa me zanima, kdaj menite, da bomo imeli do, dobro delujoč sistem za pacijentove pravice. Čez pet let, čez deset let. Zanima me, kdaj bomo videli dobro delujoč sistem. No, uh, Še kakšno vprašanje? Ne, komisija? Študija Eurobarometra pravi, da 30 odstotkov pacijentov želi iti po zdravstveno skrbo čez mejo. To je relativno visoka številka. Ne vemo pa, če, zakaj želijo iti, ker ne dobijo skrbe doma oziroma želijo primerjati zadeve. Vemo namreč, da pacijenti želijo dobiti oskrbo, zdravstveno oskrbo, čim bliže domu. Tako da ta deklaracija, da želijo iti, še ne pomeni, da bojo šli v končni fazi, tudi če to opcijo bojo imeli. Druga težava pa je v tem, da pacijenti ne vedo, če bodo lahko storitev dobili v svojem lastnem jeziku, ko gredo čez mejo. če govorite nek vseevropski jezik, verjetno, pa ste verjetno lažje dobili oskrbo. Vemo pa, da imamo določene centre, ki so večjezični. Zlasti določni centri za plastično kirurgijo pogosto nudijo te storitve za pacijente iz tujine. Druga težava pa je v tem, da nekatere države članice prosijo za prevod dosjeja, zdravniške kartoteke. In lahko obsega samo eno stran ali dve strani, lahko pa gre tudi za 30 oziroma 100 strani in, in predstavljate si, kakšni stroški bi lahko nastali zaradi tega. Želeli bi torej preveriti to vrstne prakse. Prav tako pa opažamo neke nove pojave in sicer nove strukture nekih posrednikov, ki poskušajo pomagati in bolje razumeti, kaj te gospodarski subjekti želijo. Tega znanja nimamo, ampak države članice prosimo, da spremljajo to situacijo in nam razložijo. Drug primer težav. Pa je ta, da državljani in različni uradniki mešajo koncept zdravstvenega turizma s pravicami uh, um, ki izhajajo iz te direktive. Na različnih konferencah govorijo tudi o zdravstvenem turizmu in različnih storitvah, ki spadajo zraven in zna biti, da pri določenih storitvah uh, tega skoraj da ni, naprimer pri zobarstvu ali plastični kirurgiji plastično kirurgijo pa pacijenti pogosto potrebujejo zaradi konkretnih zdravstvenih težav. Ta dodatna razsežnost se samo še prišteje k kompleksnosti te direktive. In potem, ne na zadnje, sprašujete, koliko časa bo to trajalo. Vse skupaj je odvisno od, na, od vseh nas, kako hitro bo delovala komisija. Mi delujemo vse, kar lahko, zato da bi direktiva delovala države članice, da to izvajajo, kot to izvajajo, kot to želijo in v svojih okvirjih. In potem zdravstveni delavci in tudi pacijenti morajo vedeti, kako se organizirati. Hvala lepa. Sedaj lahko sklenemo to zasedanje. Hvala Res prisrčna hvala komisiji za zelo koristno delo danes. Hvala za pomoč. Sedaj gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu. In to je izbruh virusa Zika. Uh, uh, In imamo osnutek resolucije. Začeli bomo s predstavitvijo gospe Šerije Perik. Hvala lepa, predsedujoči. Seveda je treba ustaviti virus zika, preden se uide iz rok. Zelo pomembno je, da se ukvarjamo s tem virusom in treba je zaziti tudi te komarje, ki širijo okužbo. To bi bila tragedija za številne mlade družine. Radi bi imeli več raziskav, tudi več preventivnih ukrepov. Tu imamo predviden 10 milijonov in to je prvi skromen korak. Treba je storiti veliko več, kajti potrebujemo dobro cepivo. Cepivo je edini način, da bi lahko poskrbeli za to, da bi virus lahko bil odpravljen. To so povedali najbolj izkušeni strokovnjaki. Kakšen najbolj pomemben preventivni ukrep? To je prijazno vabilo nosečnicam naj ne potujajo v tropske države, kjer je prisoten virus Zika. Pak storiti moramo še več. Začeti moramo nadzorovati širjenje teh komarjev, ki prenašajo ta virus v Evropi. In od Evropske komisije bi radi slišali, kaj bo storila zato, da se bomo izognili širjenju tega virusa. In zato, da bi preučili, po kakšnih poteh potujejo ti komari. To je zelo pomembno za tista območja, kjer imamo te komarje. Ta virus je bil povezan tudi z mikrocefalijo to je zelo velika človeška drama. Pomagati moramo ženskam pri zadetih območjih, kajti ta virus se lahko razširi tudi samo v Evropo in bomo imeli tudi tu dramo. Ampak potrebujemo podporo in zelo smo ponosni na to, da vse skupine v parlamentu podpirajo našo pobudo, kar pomeni, da moramo poslati jasno sporočilo in to je jasno sporočilo. Upam, da se lahko sredotočimo na bistvo naših vprašanj, to je zelo pomembno. Kajti tu gre za pet milijonov žensk, ki rodijo na leto v Evropi. Toliko, treba se potruditi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gote, socialisti. Najlepša hvala, predsedujoči. To je dobra podlaga za razpravo o zadevni temi. Namreč eh, dobro je, da o tem govorimo v strokovnem odboru, tako da ne bo emocionalnih odzivov na plenarnem zadevanju, ampak resno obravnavati resne teme. Imam nekaj komentarjev, predvsem kar se tiče raziskav in razvoja. Tukaj imamo kar nekaj eh, možnosti v okviru obzori 2020 in sedmega raziskovalnega programa. Tam bi lahko izkoristili finančna sredstva za raziskave o virusu Zika. Kolegica je tudi pravkar omenila, da je potrebno omejiti širjenje tega virusa. Prav zato je potrebno razumeti mehanizme prenašanja tega vi virusa. Namreč to še ni bilo raziskano v vseh podrobnostih. Poleg tega nas zanima, kako lahko izboljšamo sodelovanje med državami članicami. Živimo namreč v globaliziranem svetu in prav zato je zelo zanimivo videti, kako se je ta virus razvijal v zadnjih letih. Razširjal se je po celotnem ekvatorju in prav zato je pomembno razmisliti o tem, kako bi lahko to omejili in kako se lahko dobro bojujemo proti temu virusu. Pred nami je dobra resolucija, ki jo lahko kasneje tudi javno objavimo. Upamo, da bomo kmalo našli rešitev za odpravo in izkoreninjenje tega virusa. Zaradi virusa zike je prišlo do grozljivih eh, posledic, predvsem za dojenčke in novorojenčke in prav zato moramo ugotoviti, zakaj prihaja do takšnih obolenj. Obole. Hvala lepa. Gospod Farija za ALD. <clears throat> Ehm, Hvala lepa, predsednik. Tu vidimo kar nekaj pomislekov zaradi tega, ker se ta virus zika tako hitro širi, tako kot je povedal gospod Matijas Grote. V 80 dneh se je to tako razširilo in znašli smo se v tako hudi situaciji. In sedaj prihaja spomlad, potem pa še poletje. In če ne bomo pripravili vsega, obstaja velika verjetnost, da bo ta virus vstopil tudi v Evropsko unijo. Novice so vedno bolj alarmantne. Videli smo, da je prišlo do tako velikega povečanja števila primerov ne le v Braziliji, ampak tudi v Venezueli in Kolumbiji. vemo, kako je bilo v različnih možnostih. Ta virus se lahko prenaša ne le preko pika komarjev, Aedes aegypti, ampak tudi preko krvi, preko spolnih odnosov, prav tako. Gospa Amon iz agencije ICDC je bila danes dopoledne z nami, tudi gospod Bertoli se pogovarja z nami, svetovne zdravstvene organizacije. Uh, In to kaže to, kako pomembna je ta tema za nas. Treba je delovati. Sam bi rad čestital vsem avtorjem te resolucije. Mislim, da lahko dosežemo konsenz vseh glede tega besedila. In evropske institucije bi radi opozorili na to težavo, predvsem pa bi radi predlagali sredstva za to, da bi se uspešno borili proti tem pojavom. In to je pomembno za vse evropske državljane. Tako kot smo danes že slišali, oblikovati moramo sklepe, ki smo jih imeli tudi pri virusu ebola. To se je najbolj razširilo leto 2014. Delati moramo predvsem hitreje, o takšnih nujnih situacijah, ki vplivajo na zdravje na globalni ravni. Šli bomo po tej poti in upamo, da bo komisija kaj dodala k tej razpravi in da bo lahko podrobneje preučila ta vprašanja, zato da bi res izkorenili ta virus in to povsem. Hvala lepa.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 Nočemo, da bi imeli spet podobno situacijo kot pri eboli. Seveda moramo upoštevati tukaj tudi sorazmernost, namreč ebola je bila veliko večja grožnja za zdravje. Vseeno je dobro, da se Evropska komisija čim prej aktivira. Ni namreč smiselno, da bi vedno znova pripravljali nove postopke za takšne situacije. V naravi obstaja veliko nevarnosti za zdravje ljudi, zato bi bilo dobro, če bi imeli načine postopanja, ter če bi bile inštitucije, ki so za to zadevne, v pripravljenosti. Dobro je, če bi se ti posvečali dinamikam določene epidemije. Na tak način bi lahko pripravili korake za omejevanje epidemije. Izjemno pomembno je za zdravje evropskih državljanov, da smo pripravljeni in da Evropska komisija prevzame inicijativo tukaj. Dobro bi bilo, če bi imeli pripravljeno tudi finančno uh, zalogo za takšne situacije. Ko dan danes razmišljamo o posledicah določenih bolezni, naprimer virusa Zika. Vidimo, da ta za evropejce ne predstavlja velike nevarnosti. Seveda imamo tukaj določene pomisleke, ampak eh, pacijenti imajo veliko informacij o tem, vedo, kako postopati, kakšne previdnostne ukrepe uporabiti in tako naprej. Torej, to je zelo pomembno, da vedo in zato v imenu IKR podpiramo to resolucijo. Hvala, gospa Konečna. Uh, Tako mi je dovolj, da se vsi pojetke. Hvala, gospod predsednik. Pridružujem se drugim kolegom, ki so soporočevalci v senci, ki so skupaj z menoj pripravili to besedilo. Hvala vsem za to sodelovanje. Mislim, da nam je skupaj uspelo ustvariti dobro resolucijo, ki zajema vse pomembne vidike. Te situacije. Jasno je, da imamo nove vedike, ki sedaj prihajajo na dan, vse pač, kar je povezano s širjenjem mikrocefalije pri otrocih, mogoče nekateri sledki še niso dognani. Vemo, kaj se dogaja v Južni Ameriki, mogoče se je virus spremenil glede na zadnjih 30 let, tako da moramo upoštevati vse izdelene študije, vse znanstvene strokovnjake, njihova dognanja moramo imati resno. Mikrocefalija je povezana z virusom ziko, mogoče tudi z rabo pesticide, vse te vidike moramo preučiti. Kaj ti? Ko odstranimo bojazni, odstranimo bojazni tudi za evropske državljane, ne le za nas. To je epidemija, ki se počasi širi, ampak naj povdarim to, kar smo dopovdne že obravnavali. Imamo agencijo ECDC. Od samega začetka, preden se je virus razširil na Evropo, je ta agencija storila veliko za to, da je razširila te informacije, potem je oblikovala kar nekaj nujnih načrtov za to, da bi poskrbela za to, da se evropski državljani zavedajo tvega. In tu vidimo, kako pomembne so takšne agencije. Pomembno je, da imamo evropske strokovnjake, ki se lahko, lahko zelo hitro odzovejo na krize, kot je ta. Osebno bi se rada zahvalila vsem kolegom za sodelovanje. Upam, da bo resolucija sprejeta, kajti vsi bi se radi potrudili za to, da bo vsebovala vse potrebne vidike, ampak to je le prvi korak na tej poti in tudi drugi ukrepi bodo morali biti sprejeti. Ne le v komisiji, ampak tudi druge in upamo, da nas bodo vsi pravočasno obveščali o tem. Virus se širi, to vemo, širi se tudi na območjih, katera bodo potovali številni evropejci, bližajo se olimpijske igre. Upam, da bomo lahko podali jasne izjave o grožnjah, o tveganjih glede potovanja v te regije, tako da se ljudje lahko primerno pripravijo na to in da lahko odpravimo tudi nadaljne širenje virusa. Hvala še enkrat poročevalcem in vsem drugim soporočevalcem. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Heusling. Ja, ich kann auch nur betonen, was alle vorher... Hvala lepa. Lahko le podprem to, kar so rekli drugi. Mislim, da imamo tu dober, precej obsežen konsens, seveda je jasno, da moramo podati odgovore za to bolezen, ampak res je, da je tu še vedno več vprašanj kot odgovorov pri tem virusu. Zato je pomembno, da zelo resno preučimo vse vzroke virusa zike. Ta se ni pojavil čez noč, imeli smo cel postopek in vedeti moramo, zakaj je prišlo do tega pojava. Jasno je, da to prinaša težave, ker se to tako hitro širi, ne le na jugu, ampak je to globalno, to bo vplivalo tudi na Evropo in ne gre le za težave v južnih državah, ampak so to globalne težave, ki zadevajo vse. Vemo to, kar vemo. O tem, kar so povedali zdravniki, kako je stikom z virusi, potem je tukaj nekaj vprašanj, to, kar so omenili drugi kolegi. Tu imamo kar nekaj uh, sumov glede porekla, to je treba pojasniti in to nam bo pomagalo, da bomo sprijeli primirne, ustrezne ukrepe. Seveda to ne bo enostavno, ampak potem se moramo zauzemati to, da se v številnih regijah Brazilije recimo uporabljajo zaščite pred komari. Prav tako. ne smemo pretiravati sredstvi, da bi kar uh, strebili vse komarje, pravijo nekateri. Ampak mislim, da se moramo na primeren so, način soočiti s takšnimi boleznimi. Imamo takšne regije, kjer bi lahko s higijenskimi ukrepi storili veliko več. Ampak to ne pomeni, da moramo sedaj storiti pa vse in pretiravati uh, z iztrebljanjem teh insektov. Treba je začeti s tistimi sredstvi, ki nas bodo pomagali, ampak tudi tu v Evropi moramo seveda preprečiti te pojave, treba je obveščati državljane o sredstvi, ki se lahko spremejo za preventivo istočasno pa moramo tančno vedeti, kaj se dogaja, zato da lahko ljudi zaščitimo. Hvala, gospod Pedičini, hvala, predsednik kolegi. Vedno bolj govorimo o razvaju cepiva za to, da bi se borili proti temu virusu, to smo slišali tudi prej pri predstavitvi. Ampak ja, če želimo razviti cepivo, potrebujemo več let, ampak pri virusu Zika govorimo o 18 mesecih samo. To je lahko neka dobra novica, ampak 18 mesecev, to je vendarle premalo glede na to, da se ta virus tako učinkovito širi. Evropska unija je pred kratkim časom namenila kar nekaj sredstev za ta virus, ampak ta sredstva so se prej uporabljala za razvoj cepiv. 8. februarja je Evropska agencija za zdravila oblikovala skupino strokovnjakov, da bi znanstveno podprli razvoj zdravil in cepiv boju proti tem virusu. Imam nekaj vprašanj imamo lahko odpornost na različne vrste tega virusa zika. Zakaj bi potem imeli univerzalno cepivo, če lahko več vrst? Drugo vprašanje. V zadnjih mislih je CDC pravčevala, da bi se lahko virus prenašal iz različnih komisarjev, recimo iz matere na jajce komarja. Torej, kako bo eh, potem s cepivom, s cepivi ne bi odpravili virusa? kajti potem bi so dali denar farmacijskim družbam za to cepivo, s tem pa ne bi rešili težave glede širjenja virusa. Potem se pravčuje možnost, da bi spodbojali alternativne strategije cepivo, recimo ta tehnika, da bi imeli sterilno sterilne maske, ki bi bile na voljo v laboratorijih, ženske bi se potem pokrile in bi bile sterilne. Torej, v Italiji imamo eh, pri eh, komarjih Eh, tudi takšne preizkuse. Gre za to, da moramo eh, zmanjšati prisotnost takšnih virusov, tu imamo tudi virus denge in druge viruse. Sveda je pomembno, da potrebujemo več raziskav, da bi preučili, kakšne so povezave med virusom Ziko in mikrocefalijo, mikroksifinom tudi to je lahko vzrok za mikrocefalijo. Torej, preučiti moramo zlične čine prenašanja virusa tudi v drugih oblikah, recimo preko spolnih odnosov ali preko krvi. Recimo, to so nekateri načini. In za konec moram reči, da potrebujemo več raziskav tudi za preprečevanje in obladovanje virusa, ampak tu imamo tudi resne znanstvene izsledke, ki potrebujemo glede alternativnih načinov glede cepljenja, tako da ne bo to še en izkus za to, da bi obogatili farmacijske družbe s tem, da bi jih financirali za razvoj novega cepiva. Hvala, gospod Brnjo. Ja, gospod predsednik, dragi kolegi, najprej bi rad spomnil vse na določbe, ki smo jih sprejeli 2013. No, želeli smo jih takrat sprejeti. Evropski parlament je odnosu svetom in parlamentom sprejel odločitev glede čezmejnih grožen za zdravje, bil sem poročevalec in šlo je za odločitev, besedilo, to smo sprejeli. Potem, kar se je zgodilo, imeli smo tisto pandemijo, no, na vednicah gripo v Evropi in potem smo videli tiste določbe, ki smo jih začeli izvajati. No, Evropska komisija me sicer posluša in nadzoruje, kar pravim. In tako smo se zvali pri virusu ebole in mislim, da je to dobro delovalo in lahko deluje tudi pri ziki. In seveda bi poleg tega radi skoristili to priložnost in vam zastavil cel niz vprašanj, Evropska komisija. Ali veste, da bo Svetovna zdravstvena organizacija objavila svoje mnenje o virusu zika, o tudi vseh informacijah glede. Gilan Bare sindroma in glede poškodovanja zarodkov, potem drugo. Od začetka februarja v letošnjem letu želite oblikovati študijo, bo to dovolj, kajti mogoče se bo pokazalo, da virus eh, res povzroča nevrološke bolezni za okužene osebe in tu imamo tudi Gilan Bare sindrom. In tretje, kdaj bodo na voljo tudi vse ekipe za odkrivanje tega virusa? Četrtič, danes ni necepil ne pravih eh, zdravljen za virus, kako bo z raziskavami teh zdravljen, kdaj lahko pričakujemo te klinike na višji ravni. In še zadnje vprašanje 15.1. ste napovedali, da ne bi imeli medicinsko ekipo, ki bi uporabili v nujnih situacijah, Evropski uniji, tujini, nam lahko poveste kaj več o tem o teh novih zdravnikih, kdaj bo ta ekipa operativna. Hvala gospod Marije, hvala lepa, gospod predsednik, dovolite mi naj povem eh, dvoje na kratko. Najprej, v tej razpravi pogosto slišim to, kar berem tudi v medijih. Virus Zika naj ne bi bil pomemben za Evropo. Zmonopisno gledano je to res. Eh, evropska celina še ni prizadeta, ampak po drugi strani pa je ta virus že prizadel prebivalstvo v francoskih antilih, v Nogvajanu, Godelupu, Martiniku, Samartanu, torej na vseh otokih, tam so že odkrili viruzika. Potem druga pripomba, ta je naslednja. Med leti 2005 in 2006 je otok Reunion imel veliko težav z čikungujo epidemijo. Več kot 40 odstotkov tega otoka je bilo prizadetega zaradi te epidemije. To je bila masivna epidemija in v zadnjih petih letih tega ni več na otoku Reunion. Niti enega samega primera čikunguje ni več tam. Kaj to pomeni? To pomeni, Da, imamo tu francoske zdravstvene organe in organe na Reunionu in ti so skupaj oblikovali kar nekaj dobrih praks. Prav tako smo oblikovali kar nekaj ukrepov glede te bolezni, ki se je pojavila in to je omogočilo izkoreninjene čikunguje. In zato vabim Evropsko komisijo naj črpa navdih iz teh omrežij, ki že obstajajo danes. Tako v Franciji, v večjih mestih, kot tudi drugi, v drugih francoskih okrožjih, kjer imamo veliko strokovnega znanja. In to se res lahko izkoristi v korist vseh evropejcev za to, da bi izkorenili ta virus zika. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gudink. Ja, hvala, gospod predsednik. Naša skupina seveda podpira resolucijo virusu Zika. Vsaka pandemija mora biti izkorenjena, kajti vpliva, to vpliva tudi na pretok blaga ljudi in zato je vse več okužme ljudmi. To lahko postane zelo smrtonosno. Situacija pri virusu Zika pa tu zboja kar nekaj vprašanj. Svetovna zdravstvena organizacija se je osredotočila na mikrocefalijo. Seveda imamo tudi dramatične simptome, ampak povezave z virusom zika še treba dokazati. Tu imamo tudi številke v resoluciji, ki kažejo to, da imamo 17 otrok od 400, eh, ki so kuženi z virusom zika in imajo mikrocefalijo. Poleg teh dokumentov imamo tudi še dokumentacijo o Gilan-Bare sindromu, bolj kot mikrocefali. Pak tu je pomembno dvoje. V Kolumbiji imamo prizadeto državo in druga država, ki je najbolj prizadeta, ampak brez primera mikrocefalije. V ZDA imamo 15 tisoč primerov mikrocefalije na leto že več let. Brez virusa zike. Torej, tu imamo dva usporedna pojava in to nas mora skrbeti, kakšen je vzrok mikrocefalije in to mora biti v spredju raziskav. In tu bi dodali še nekaj primerov mikrocefalije, če se tu zemljepisno osredotočamo na to, potem moramo biti, ali lahko mikrocefalijo povežemo tudi z rabo pesticido. Pozdravljam delo lokalnih brazilskih organ, ki so prepovedali rabo piriproxifena po prednostnem načelu. In po tem istem načelu bi tu vložila predlog spremembe. Komisijo prosim za revidiranje rabe pireproksifena glede na to, da bi morali oceniti prednosti in slabosti, kajti tu vidimo veliko tveganja zaradi mikrocefalije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Barco. Elnök úr, köszönöm a szót. Nem mondok valami. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom povedal nič novega. Seveda bo najpomembnejše to, da razvijamo cepivo in tu moramo razmisliti o gospodarskih žrtvovanjih. Ne smemo pozabiti na to, da je Brazilija ena izmed najbolj ogroženih držav. In tam bomo imeli olimpijske igre, prav v tej državi. Zato bomo tam imeli zelo, zelo veliko ljudi, ki bodo prišli z celega sveta, tudi iz Evrope tja. In jasno je, da to predstavlja zelo visoka tveganja za širjenje virusa. Recimo v ZDA imajo tudi podobno situacijo, tam so že razglasili, da se lahko njihovi športniki neodvisno odločijo, da če bo takšno visoko tveganje, se lahko odločijo, lahko ali želijo sodelovati na olimpijskih igrah ali ne. Kaj ti zdi se mi, da če si pogledamo sedanjo situacijo, je tu veliko tvegan, da bi prišlo do prenašanja tega virusa. In tu vidimo, kako zelo nujno bi bilo razviti cepivo. Tako da moramo res storiti vse in oceniti moramo vse gospodarske prednosti tu. Hvala lepa. Sedaj pa bomo prisluhnili komisiji. Prosim. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Samo nekaj komentarjev v povezavi za to resolucijo. Kar se tiče uh, mednarodnega okvira za grožnje za zdravje, tukaj imamo mednarodni okvir ki ga upravlja Svetovna zdravstvena organizacija. 1. februarja letos je Svetovna zdravstvena organizacija v oziru na virus Zika tudi razglasila mednarodno nujno situacijo, ki zadeva vse države. S tem so aktivirali mehanizem po mednarodni uredbi o zdravju, tako da se vsi ukvarjamo z tem izbruhom bolezni. Na ravni Evropske unije imamo že od leta 2013 sklep parlamenta in sveta, ki je povezan z čezmejnimi grožnjami za naše zdravje. Na tak način se odzivamo na grožnje za naše zdravje znotraj Evropske unije. Ta mehanizem je bil aktiviran in eh, kolegi iz odbora za varstvo zdravja so se že večkrat sestali, da so se pogovorili o um, izbruhu virusa Zika. Poleg tega pa so pripravili tudi dokumente v povezavi z Evropskim centrom za nadzor bolezni. Izdali so nasvet za javnost, pa tudi za zdravnike, tako da se nadzoruje virusa Zika, pa tudi izdali so opredelitev tega virusa tega virusa in eh, da je potrebno spremljati težave pri rojstvu in različne deformacije pri rojstvu. Poleg tega pa zahtevajo tudi boljši nadzor. Vse to so že vključili v oceno tvegan, ki smo jo obravnavali na sestanku z državami članicami na odboru od, eh, za zdravje. Tam smo imeli tudi nekaj besedil, ki jih pripravlja ICDC, e odbor pa se bo sestal tudi jutri, da bo dokončal to besedilo. Kar pomeni, da imamo koordinirane ukrepe po vsej Evropski uniji, predvsem kar se tiče nasvetov za popotnike. Ti nasveti bodo objavljeni preko Evropske komisije v vseh nacionalnih jezikih. Gre torej za delo, ki še poteka. Poleg tega smo aktivirali tudi mrežo, ki obstaja znotraj skupnega raziskovalnega centra in se ukvarja z prirojenimi eh, napakami pri novorojenčkih. To je seveda povezano z težavami, ki smo jih videli pri dojenčkih, ki so bili izpostavljeni virusu zika. Sprejeli smo tudi ukrepe znotraj evropske zakonodaje za eh, donacije krvi in organov. To pomeni, da moramo zaščititi donacije, če, te iz, če te prihajajo od ljudi, ki so se vrnili iz tveganih območij. V osnutku resolucije je že zapisano, da je odbor za varno zdravje prosil ECDC, da pripravi informacije za države članice. To še poteka. Mislim, da obstaja 72 laboratorijev po vsej Evropski uniji, ki imajo zmogljivost, da testirajo prisotnost virusa Zika. Nahajajo pa se v 23 državah članicah. Sedaj pa moramo ugotoviti, ali imajo tudi druge države članice takšne zmogljivosti oziroma ali bomo te laboratorije delili med seboj. To je trenutno zadeva, ki jo obravnavamo. Kar pa se tiče razvoja cepiv in eh, zdravil. Evropska agencija za zdravila je 8. februarja vzpostavila delovno skupino, ki bo pripravila znanstvene nasvete ter zakonodajne nasvete glede razvoja zdravil v povezavi z virusom Zika. Kar se tiče nadzora vektorjev, no, tukaj eh, smo imeli v povezavi s tem že uh, izkušnje, predvsem kar se tiče izbruha Čikunguje pa tudi drugih bolezni, ki, jih, ki se prenašajo podobno. Kot je že bilo izpostavljeno, imajo določene države članice že izkušnje na področju nadzora teh vektorjev, predvsem Grčija, pa tudi Francija, tako uh, kontinentalna Francija, kot tudi bolj oddaljena območja. Pa tudi Španija in Portugalska že imasta izkušnje z nadzorom prenašanja bolezni preko komarjev. V povezavi s tem lahko omenim tudi to, da je z nami danes eh, izvršna direktorica ECDC-ja in ECDC je že vzpostavil mrežo za nadzor eh, bolezni, ki se prenašajo preko vektorjev. Na ta način bodo vzpostavili skupno evropsko mrežo o tem vprašanju in tudi glede ukrepov, ki so povezani s tem. Kar se tiče vprašanj eh, glede bolezni, ki se prenašajo preko komarjev, tukaj lahko povem, da je Evropska unija ena izmed največjih eh, pris. Torej, Evropska unija veliko prispeva v sklad za preprečevanje bolezni, ki se širijo preko komarjev. Tako je, na primer, ponudila 540 milijonov mrež za zaščito pred komarji. Pred kratkim smo ustanovili tudi mrežo za zdravnike, ki jih, lahko, ki jih lahko mobiliziramo na evropski ravni. Komisija zaenkrat še ni prejela zahtevka, da bi izkoristili ta mehanizem in mobilizirali zdravnike. Ampak torej, kot že rečeno, mehanizem obstaja in uh, tudi zaposleni so lahko pripravljeni zelo hitro, če je to potrebno. Za konec bi rad povedal še nekaj. Gre za situacijo, ki se še vedno razvija, ampak komisija je že sprejela kar nekaj ukrepov znotraj okvirjo trenutno obstoječe zakonodaje in trenutno obstoječih programov, s katerimi se soočamo s to krizo. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Preden bom dal besedo eh, Svetovni zdravstveni organizaciji in ECDC-ju, imamo še eno vprašanje, gospod Rivazi. Oui, merci pour ces euh, réponses. Et il y a quelques points, je trouve, qui n'ont pas été. Hvala, hvala za to, kar smo slišali. Mislim, da smo to dobro obravnavali. Ta virus Zika je pomemben na mednarodni ravni. Če imamo Ziko v jugu Evrope, imamo to v Španiji in Franciji, če bo to tam, bomo imeli kar nekaj težav. No, dvoje, troje bi rada omenila. Pravite, ni cepiva, ampak sedaj slišite, imamo tu indijski laboratorij, Parabiotek, ki je razvil že dve cepivi. Ampak to je treba še preveriti, zato da bi zagotovili varnost in učinkovitost. Kako je s tem? Kako je torej s tem? s temi indijskimi laboratoriji, potem drugo. Pravite, da je Evropska komisija tu sprostila 10 milijonov evrov. Mislim, da smo to slišali. Tu imamo tudi argentinske raziskovalce, ki so rekli, da bi tu lahko obstala veza, ali je to nek koktejl, kaj je to? Glede piriproksifana v odnosu z mikrocefalijo. To me zanima in na koncu še nekaj imamo nekaj pomislekov glede cepiv. 7 milijonov brazilskih žensk je bilo cepljeno s tem virusom oziroma cepivom, ki je vprašljiv. Kako je s tem? Kako boste preučili vse te vidike? Kajti tu obstaja velika verjetnost, da je mikrocefalija nastala zaradi virusa zike, ampak še zadnje glede priporočil, nihče tu ne govori o tem, kakšna sredstva so povezana s spremljanjem nosečnic te države. Lepo reči, ja, ne hodite v to državo, ampak tam je veliko nosečnic. Kakšno bo to spremljanje? Kako bo s plavom? V Braziliji je splav prepovedan. Kaj bomo storili, če bodo ženske tudi imele zarodke z mikrocefalijo? Ali bo lažje imeti splav? Ali bo to poblaščeno oziroma bo to dovoljeno v takšnem primeru? In potem, kako bo s kontracepcijo? Kako bo s centri za invalidnost? Kajti ta virus je pokazal, da imamo tu veliko intelektualnega deficita in tu imamo tudi nekatere invalidne osebe, tudi če ni mikrocefalije zaradi tega virusa to moramo omeniti v preporočili za tiste, ki živijo tam, ne le za nosečnice. Spoštovani kolegi, dobro bi bilo, da ne začnemo z novim krogom vprašanj. Kolega je še vprašal, prosim za besedo, ampak prosim čisto na kratko. E- Gospod predsednik, zelo na hitro. Tu smo obravnavali različne teme, piriproksifin in drugo. In tudi sam bi rad, da to vključimo v resolucijo, kajte nekatere teme so bolj politične kot ta piriproksifin in drugo. Toliko je primerov v Braziliji, ki so pokazali, kako je s tem, da mikrocefalija prihaja z tega virusa zike. Rio in v Rigi. Tam so predvideli rabo herbicidov v pitni vodi. In zaradi te pitne vode so te nosečnice tudi okužene in radi bi, da Evropski ni tudi spregovorimo o tem. No, no, sedaj pa še enkrat Evropska komisija, potem SZO in na koncu ICDC. Hvala lepa za ta vprašanja. Kar se tiče povezave med. Uh, cepivi za otroke in temi deformacijami pri porodu. No, mislim, da ne obstajajo poročila, ki bi povezovala cepiva z temi anomalijami. Če obstajajo informacije v zvezi s tem, bomo te informacije vsekakor preučili skupaj z Evropsko agencijo za zdravila. Enako velja tudi za obe indijski cepivi, ki jih je nekdo omenil. Če obstajajo informacije, o cepivih ter o zdravilih, ki jih je možno razviti, bomo vse kakor zainteresirani za to in bomo temu tudi sledili. Kar se tiče špekuliranju o pesticidu, ki je bil povezan z mikrocefalijo, no, komisija nima dokazov, da bi lahko podprla do navedbe v teh člankih. Namreč, da je ta pesticid endokrini motilec in da povzroča anomalije pri porodu. Torej, nimamo dokazov, s katerimi bi lahko podprli takšne navedbe, da obstaja povezava med uporabo pesticidov in med eh, temi težavami pri porodu. Kar se tiče denarja, ki je na voljo za raziskave, tukaj sem omenil 10 milijonov, ampak omenil sem tudi, da imamo veliko tekočih projektov, ki prav tako pomagajo pri teh raziskavah. Gre za projekte v vrednosti 65 milijonov evrov, povezani pa so z dengo ter z orodji za nadzor teh bolezni, pa tudi za raziskave. 10 milijonov je torej dodatnih 10 milijonov, ki se prištejejo k 65 milijonom namenjenih drugim projektom povezanim z tem izbruhom. Gospa Rivazi je vprašala, kako je z nosečnicami v Južni Ameriki, no to je odgovornost držav v Južni Ameriki. Seveda pa je to povezano tudi s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki je že izdala smernice o tem, pa tudi priporočila za države. Ta priporočila so v veliki meri podobna našim priporočilom v eh, odboru za varnost zdravja. Sedaj pa je odvisno od teh držav, kako bodo na svete sprejele in jih izvajale. Najlepša hvala. Gospod Bertolini, izvolite. Thank you, Mr. President. Najlepša hvala, predsedujoči. Sam bi samo na kratko pokomentiral to, kar je bilo že omenjeno strani poslancev v povezavi z SZO in zatem, kako bomo povezali eh, virus Zika ter mikrocefalijo. Gre za vprašanje, glede katerega poteka še veliko raziskav, ampak eh, za začetek bi prebral nekaj, kar je povedal gospod Bruce Olwick, ki je na globalni ravni eh, odgovoren za nadzor epidemijo zika. Povedal je, da je zika kriva, dokler ne dokažemo, da je nedolžna. To je pomembna izjava, namreč obstaja predvsej dokazov, ki povezujejo virus zika z takšnimi dogodki. Gre za drugo pojav, drug pojav mikroencefalije uh, v povezavi z virusom Zika. Leta 2014 je bilo približno 18 podobnih primerov odkritih v Mikroneziji. Zapomniti pa si morate tudi, uh, da imamo že 5180 primerov mikrocefalije v povezavi z virusom Zika. Uh, v primerjavi z 163 primeri na leto v območjih kinizike. Gre torej za zgovorne številke, ki so jih potrdili tudi neodvisni znanstveniki. Virus smo poleg tega izolirali v Sloveniji in tudi v treh drugih eh, raziskovalnih centrih v eh, raziskavah. Vse to pripomore k dokazom, da je to res povezano. Mikrocefalijo se zelo pozno v času nosečnosti prepozna šele pri ultrazvoku ali pa morda šele pri porodu, če ni bil opravljen ultrazvok. In naprimer v Kolumbiji se je izbruh zike začel šele ob koncu leta 2015 in prav zato še ni bilo toliko primerov mikrocefalije v tej državi, naprimer. še nekaj bi rad povedal. V Evropi je uh, pogostost mikrocefalije 2,85 eh, na 10 tisoč. Gre torej za zelo nizko stopnjo mikrocefalije in če to primerjamo z informacijami, ki sem jih podal prej, vidimo, da gre za jasno povezavo. Kar se tiče piripluksifena in drugih zdravil, tukaj smo že objavili stališče in sicer pred tremi dnevi, 18. ali 19. februarja, kjer smo potrdili, da prvič ne obstaja nobena povezava med tem, da eh, cepivo povzroča mikrocefalijo. Leta 2014 smo pregledali eh, literaturo in ugotovili, da se to cepivo uporablja že več desetletij v, po celem svetu in da ni nobenih dokazov za to. Enako lahko rečemo tudi za piriproksifen, ki pa ustvarja nekakšen naravni encim in ki ga že dalj časa uporabljamo v medicini. Še nikoli ni prišlo do kakšnih uh, pojavov, napak pri rojstvu ali kajkoli drugega. Uh, Prav zato želimo to resno izpostaviti. Za konec bi rad povedal, da ni nobenih jasnih dokazov, da bi piriproksifen povzročal eh, napake pri porodu ali kakšne druge težave, zaradi katerih bi lahko prišlo do mikrocefalije. Pomembno je, da ne sledimo vsake teoriji, ki pride. Nimamo namreč veliko orožja za boj proti tem vektorjem in če bomo začeli za te stvari obtoževati tudi snovi, ki niso bile z dejansko grožnjo, potem tvegamo to, da bomo porabili našo energijo za boj proti napačnemu sovražniku. Torej, osredotočati se moramo na vektorje, ki prenašajo to bolezen. Kar se tiče novih tehnologij in tehnik za nadzor eh, bolezni, ki jih prenašajo komarji, mislim, da se moramo osredotočiti na to, saj so te tehnike zelo učinkovite in se temu tudi bolj posvečamo. Kar se tiče raziskav za konec, že dolgo časa podpiramo, da bi imeli več eh, raziskav na, podra, na področju diagnostičnih orodij, pa tudi cepiv. Že večkrat smo povedali, da eh, potrebujemo približno 18 mesecev za prvo eksperimentalno fazo pri odkrivanju cepiva. Kaj to pomeni? To pomeni, da sicer nimamo, nismo daleč od odkritja cepiva, ampak tega ne bomo dobili še, že jutri. To je potrebno razumeti. Kar se tiče finančnih sredstev, smo zaprosili za sredstva glede uh, naših programov v naslednjih mesecih. Želimo 56 milijonov dolarjev, 25 za SZO in vse ameriško agencijo. Drugo sredstva pa so namenjena UNICEF-u in drugim organizacijam, ki želijo ozaveščati ljudi ter jim pomagati. Ozaveščanje je izjemno pomembno. Zakaj? Tudi, če lahko vlada dobro um, dobro ubija te komarje, lahko komar preživi v zelo majhni količini vode. Prav zato moramo ozaveščati ljudi, da odpravijo vodo v svojem vrtu, v svojem, um, torej okrog svoje hiše. To je najpomembnejše. Najlepša hvala. Hvala, sedaj pa še ECDC, izvolite. Hvala lepa. Rada bi se posvetila še določenim vprašanjem omenili ste, da že obstajajo izkušnje v Evropi glede tega, kako, se, kako ravnati z komarji, ki prenašajo bolezni. To je res. Že danes zjutraj sem povedala, da so države, kjer živijo ti komarji in te države imajo izkušnje z eh, ravnanjem čikunguje virusa mrzlice Zahodnega Nila in denge. Te izkušnje moramo izkoristiti. Kot je povedala komisija v odboru za varno zdravje, je pomembno, da se države združijo in da si izmenjajo izkušnje ter najboljše prakse. Že obstaja mreža strokovnjakov, ki preučujejo komarje. Kot sem povedala zjutraj, je sedaj zelo pomembno, da imamo spremljanje prisotnosti tega virusa pri komarjih v Evropi, pa tudi pri ljudeh, ki prihajajo oziroma se vračajo v Evropo. Predvsem, če se ti ljudje vračajo v države, kjer takšni komarji, ki prenašajo virus iz ene osebe na drugo, obstajajo. Prav o tem se bomo pogovarjali jutri v odboru za varno zdravje in za državami članicami, torej kako bi vzpostavili takšno spremljanje. Pri mrzlici Zahodnega Nila smo pripravili zemljevide, ki smo jih redno posodabljali, tako da smo imeli vedno na voljo informacije o tem, kje prihaja do tvegan. Torej, kje se nahajajo komarji, ki prenašajo to bolezen, ta virus, tako da se ljudje lahko informirajo o tem, kje so tvegana območja v Evropi. Torej, potem, ko bomo imeli spremljanje za zika virus, želimo podobne zemljevide pripraviti tudi za ta virus pa še nekaj glede raziskav in tega vprašanja. Seveda moramo več dela posvetiti eh, tudi k temu, da zberemo podatke o načinih prenosa virusa. Ampak kar potrebujemo še bolj kot to, je, da zberemo več informacij, s katerimi lahko opredelimo tveganje. Vemo, da obstaja tveganje za nosečnice, ki se okužijo z jeziko, da bo naprimer otrok Eh, imel mikrocefalijo, ampak ne vemo, kako pogosto je to, gre za vse primere, 30 odstotkov primerov, 10 odstotkov primerov, ne vemo. Prav to so študije, ki so se sedaj začele v prizadetih območjih in ki so tako pomembne, tako da bomo lahko kvantificirali tveganje, ki ga predstavlja ta virus. Enako velja za eh, spolno prenosljivost teh bolezni. Sedaj imamo dva zabeležena primera pri katerih je razvidno, da je to mogoče takšen prenos, ne vemo pa, kako pogosti je. Pa še zadnji komentar glede uh, Reunion. Res je, 40 odstotkov prebivalstva je v letih 2005 in 2006 bilo okuženih za čikungujo in prav to je pomembno razlog. Uh, zato je bil dejstvo, da tega virusa do takrat ni bilo na otoku. Prav zato ljudje niso imeli imunosti na virus. Podobne izkušnje sedaj preživlja Brazilija, namreč eh, nihče ni bil v stiku z virusom Zika predtem in zato tam ne obstaja imunost na to. Dejstvo, da na otoku Ravnjon sedaj ni več čikunguje, je povezano tudi s tem, da so ljudje že imuni na ta virus. To je enako pomembno kot učinkovitost naših ukrepov. Kot je povedal gospod Ryan, je v veliko evropskih eh, državah prisotnih eh, določeno število laboratorijev, ki lahko diagnosticirajo virus Zika v državah članicah, kjer teh laboratorijev ni, pa vidimo, da imajo dogovor z drugimi sosednjimi državami, da lahko pravijo diagnozo. Prav zato smo precej eh, zanesljivo. Torej, mislimo, da lahko diagnosticiramo ta virus v večini držav članic. Najlepša hvala za vse komentarje. Gospod Parija, še enkrat 30 sekund. Um, ja, vprašanje za gospoda Bertolinija, nisem vedel, da ste tam. piriproksifen preprečuje komarju, da bi ta zrasel, da bi postal odrasla žival, ki bi se lahko razmnoževala in tudi eh, prenašala to bolezen. Mikrocefalija pomeni, da ima otrok majhno glavico in majhne možgane. Sam nisem strokovnjak, želim pa zaščititi javno zdravje. Po pravnih načeljih bi morali tudi piriproksifen obravnavati kot kriv, dokler ne dokažemo, da je nedolžen. Kaj ne? That, uh, we, uh... Ne, tega nisem rekel. Samo uh, povedal sem citat tega, kar je povedal naš generalni direktor. Ta pravi, da je povezava med uh, virusom Zika in mikrocefalijo dejanska in da je bomo obravnavali kot uh, resnično, dokler se ne bo dokazalo nasprotje gre bolj kot ne za provokacijo, ampak eh, več ali manj prepričani smo, da je virus Zika razlog za mikrocefalijo v tem primeru. To je mnenje SZO in to je tudi uradno stališče naše organizacije. Voilà, donc je propose de clôturer notre débat. Dernière information. No, um, pošiljanje predlogov sprememb, to samo v angliščini. Toliko v zvezi s to razpravo. S tem smo pa tudi prišli do konca delnega reda. Ampak, glede na to, da še nismo izčrpani, bomo lahko nadaljavali z drugimi aktivnostmi, eh, aktivnostmi drugo.